Mislim, da zato lahko kar začnemo. Najprej uvodne točke na dnevnem redu, medtem ko čakamo, da se nam pridružijo še drugi poslanci. Ugotavljam pa, da nišče ni ugovarjal s dnevnemu redu, tako da ga lahko potrdimo. Dnevni red je s tem sprejet. Današnji sestanek se predvaja prek spleta. Tolmačenje je na voljo v 16 jezikov. Če nihče ne ugovarja, so sprejeti tudi zapisniki sej 2. oktobra in 9. in 10. oktobra. Četrta točka, Evropska solidarnostna enota. Gre za mnenje. O tem mnenju bomo sedaj glasovali. Predloženih je bilo 66 predlogov sprememb. To je pobuda za povečanje priložnosti za prostovoljno delo mladih. Gre za delo na projektih, ki koristijo skupnost tem povsod po Evropi. Pristojni odbor je odbor za kulturo. V skladu s členom poslovnika 53, s četrtim ostavkom, obravnavamo ta dosje. To je torej nov postopek. Pripravljalca mnenja kot takega ni. Posnutek eh, mnenja pa je bil pripravljen. Nekateri kolegi so podali nekaj predlogov sprememb. Kot predsednik tega odbora sem eh, v tem primeru obravnavam kot eh, pripravljalec. Odbor Kult bo glasoval januarja. Datum na plenarnem zasedanju pa še ni bil določen. Vidim, da ni pripomp. Predlog 34. Kdo je za? Prosim, da dvignete roke. Kdo je proti? Zavrnjeno. 33. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 31. Za? Sprejeto. 32. Kdo je za? Sprejeto. 35. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 36. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 37 za, sprejeto. 38 za, Sprejeto. 39 za. Sprejeto. 40 za. Proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. En glas več proti. 41 za, proti, zavrnjeno. 42 za, sprejeto. 43 za, sprejeto. 44 za, proti. Preverimo elektronsko, glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Kaputu, ki ga sicer ni z nami. 45 za. Sprejeto. 46 za. Sprejeto. 47 za. Sprejeto. 48 za. Sprejeto. 49 za. Sprejeto. 50 za. Sprejeto. 51 za. Sprejeto. 52 za. Sprejeto. 53 za. Proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Prijeta. E, 50... Sprejeto. 54 za. Sprejeto. 55 za. Sprejeto. 56 za. Sprejeto. 57 za. Proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko. Zabikamo. Konec glasovanja. Odrucona. 58 za. Zavrnjeno. 58 za. Sprejeto. 59 za. Sprejeto. 63 za. Proti. Zavrnjeno. 64 za. Proti. Sprejeto. 65 za. Proti. Zavrnjeno. 66 za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Za sprejeto. Dva za, sprejeto. Tri za, sprejeto. Štiri za, sprejeto. Pet za, sprejeto. Šest za, sprejeto. Sedem za, sprejeto. Osem za, sprejeto. Devet za, sprejeto. Deset za, sprejeto. Enajst za, sprejeto.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 15 za, proti, zavrnjeno. 16 za, proti, preverimo. Predlog 16, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 za, sprejeto. 22 za, proti, zavrnjeno. 23 in 24 za, sprejeto. 25 za, sprejeto. 23 in 24 bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. 25 za, sprejeto. 26 za, sprejeto. 27 za, proti, zavrnjeno. 28 za. Še prej bi morali glasovati za 27. Ne, to je brezpredmetno. Predlog 30 za. Sprejeto. Pojdimo na končno glasovanje. Glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto ne vem, komu naj se zahvalim sedaj, morda oblikovalcem predlogov sprememb, glede na to, da porečevalec oziroma pripravljalec mnenja tu ni imenovan. Najlepša hvala za učinkovito glasovanje. Sedaj pa pojdimo na peto točko na dnevnem redu. Ivan Jakovčič je v dvorani. Lepo pozdravljeni. Je pripravljalec mnenja spominjam se čudovitega oljčnega olja, ki sem ga imel priložnost poskusiti na Hrvaškem. Tako da najbolje, da vam kar predam besedo, zato da predstavite to področje. Gospod Jakovčič, izvolite. Hvala lepa, gospodine predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. No, dovolite mi, da v teh trenutkih, ko je še vedno nekaj hrupa v dvorani, Najprej izrazim zahvalo vam in vsem članom v odboru, ker ste mi zaupali to vlogo pripravljalca mnenja glede sklenitva mednarodnega sporozuma o očnem olju in na miznih oljkah iz leta 2015. Rad bi vas spomnil, da je odbor INTA glavni odbor ki pravzaprav oblikuje svoje mnenje o tem sporazumu. Ta pristojni odbor, ta naš odbor bo to storil tudi po tej razpravi. Ampak reči moram, da je prišlo do postopka, ki se nekoliko ustavil med komisijo in svetom, kajti Svet ima nekaj pripom glede četrtega člena. To je komisija predlagala v fazi izvajanja in oblikovanja tega mednarodnega sporozuma. V tem kontekstu bi danes morali glasovati o tem mnenju, ki ga tu predlagam, ampak um, do tega glasovanja danes ni prišlo. Kmalo bomo imeli glasovanje in upam, da boste kmalo komisija in svet izrešili uh, to dilemo. No, dragi kolegi, Pri tem mnenju gre za to, da smo pozitivni glede tega predloga. Mi bi radi, da vsi akteri spremejo ta mednarodni sporozum o očnem olju na miznih holkah in pravzaprav to je bistvo tega mnenja. Lahko vložimo predloge sprememb in smo proti. To je pravzaprav pravno bistvo tega mnenja, ki sem ga tu predlagal. Ampak seveda, kot pri vsakem mnenju, imamo tudi uvod, potem imamo obrazložitev tega mnenja. Jaz sem imel tu kar precej prostih rok, tu sem spomnil na vse, kar se je dogajalo doslej, od leta 2013 naprej, vse do leta 2017. In potem sem še nekaj predlagal. Mogoče bo to spodbudilo živahno razpravo, ki bo pozitivna in sicer gre za to, da bi skušali izkoristiti ta trenutek, ko se ponovno pogovarjamo o tem mednarodnem sporozumu, kjer imamo tudi nove vidike glede na prehodne sporozume. Predlagal sem te razložitvi k mnenju, da bi skušali urediti stanje na trgu bolj, kot ga imamo danes v tem kontekstu sem prav zaradi varstva proizvajalcev in zlasti potrošnikov predlagal, da bi komisija upoštevala stanje na trgu olčnega olja in da bi skušali najti nek način, kako oblikovati še eno kategorijo olčnega olja. To bi pravzaprav bila najboljša kategorija olčnega olja. To se imenuje Premium Extra Virgin Oil. Kar nekaj proizvajalcev iz različnih delov sredozemlja me podpira pri tem, zlasti sveda iz držav članice Evropske unije in ki proizvajajo vrhunsko, premijsko, olčno, deviško olje. To je 15 odstotkov vsega olja, ki ga proizvajamo danes, ki ga lahko imenujemo premium virgin oil. In tu je kar nekaj eh, razlik pri teh kategorijah. Tu imamo ekstra deviško olje. Ta kategorija je tako raznolika, da bi mogoče to najlažje ocenili s ceno. Na tržišču lahko danes najdete ekstra deviško olje, ki stane 4 evre. Ampak to olje lahko stane tudi celo do 30 evrov in v tem kontekstu je seveda pomembno, da imamo razprave, da pomagamo proizvajalcem, ki so najboljši proizvajalci znotraj Evropske unije in da seveda pomagamo tudi potrošnikom, da bodo lahko bolj kakovostno razumeli, kaj je vrhunsko očno olje. Potem imamo težave tudi v drugi kategoriji, no nisem se spuščal v to, da bi oblikovali tudi to kategorijo, mogoče bomo imeli kakšno pobudo, pa bomo potem, če bo pobuda, imeli razpravo tudi o tem. No, za konec bi omenil še nekaj. Morali bi se odločiti, ali podpiramo sklepanje tega mednarodnega sporozuma o očnem olju na miznih oljkah iz leta 2015, ja ali ne. Jaz sem za to, da bi mi podprli ta sporozum. Hvala. Bardzo dziękuję panie pośle. Mamy zgłoszenie od pani poseł Hans Garcia. Bardzo proszę pani poseł. Najlepsza chwała. Gospa Garcia. Najlepša hvala, predsednik. Gospod eh, Varkarsel je pravzaprav poročevalec v senci pri tem eh, mnenju, vendar eh, danes ne more biti z nami, tako da bom spregovorila v njegovem imenu. To mnenje je izredno pomembno za mojo državo, za našo državo, tako da najlepša hvala gospodu Jakovčiču za oblikovano mnenje. Na ta način bo, mnenje, bo parlament podal pos, pomembno mnenje. Gre za formalno potrditev ali ne potrditev eh, sklenitve sporazuma. V uvodnem delu mnenja je poročevalec oziroma pripravljalec mnenja dejal, da bi bilo dobro uvesti nov pojem premium ekstra deviško olčno olje. Dejal je, da proizvajalci iz njegove države želijo takšno novo poimenovanje. Naši proizvajalci pa so proti, ker pravijo, da je že tako veliko težav na področju notalnega trga. Potrošniki težko razlikujemo med deviškim olčnim oljem in uh, ekstra derviškim očnim onjem. Tako da bi se zadeve še bolj zapletle, če bi dodali še eno kategorijo. Premium ekstra deviškega olčnega olja. Mislim, da argumenti, ki jih je pripravljalec nam vedel, zato niso zadovoljivi. Pri nas imamo veliko proizvajalcev, proizvedemo ogromno olčnega olja, visoko kakovostnega olčnega olja. Andaluzija je ena izmed regij, ki proizvaja izredno veliko oljčnega olja in eh, želela bi si, da bi gospa Aguilera tudi spregovorila o tem. Hvala. Olivki Bavar. Hvala, gospod Des. Ja, Najlepša hvala, predsednik. Kolegico sem najprej želel poslušati, ker mi nismo ravno država proizvajalka olivnega olja. ¿no? Najlepša hvala. Ja, z Bavarskega ne prihaja kaj strašno veliko olivnega olja. No, kot je dejala gospa Herans, in v odziv pripravljavcu mnenja naj povem, da nimamo nobenih pripomb med, pri mednarodnem sporazumu. Tu ni težav. Sporazum lahko podpremo, ampak uvajanje nove kategorije olčnega olja je zelo tvegano. Dejali ste, da je vaš sektor zaprosil za to, ampak v Andaluziji ni tako. Naš sektor eh, si tega ne želi uvajanje novih kategorij seboj prinaša težave. Velika trgovska središča imajo veliko moči in so zelo iznajdljivi pri izumljanju novih poimenovanj za olčno olje. Recimo lahko olčno olje, mehko olčno olje in podobno. Zaradi tega je prišlo do veliko zmede na samem trgu. Kolikor vem, so trenutne kategorije dobro opredeljene in če bi uvedli še en dodaten tip deviškega olčnega olja, bi prišlo do prevelike zmede. Omenili ste, da se olčno olje prodaja po zelo raznolikih cenah in to vsekakor drži. Teviško olčno olje lahko stane od 4 do 30 evrov in to ne koristi proizvajalcem. To je odvisno od eh, prodajalcev in od zlorab, do katerih prihaja predvsem v državah, ki redko uporabljajo olčno olje. Tam se cene lahko zastavijo više in eh, maloprodajni sektor to izkorišča. No, drugi je morda nekoliko drugače. Rada bi preprosto še enkrat povdarila, da imamo v Evropski uniji zelo izvrstno olčno olje. Vendar pa uvedba nove kategorije ne bi unesla dodane vrednosti za sektor olčnega olja in niti za prodajalce. Morda bi to koristilo velikim veligam prodajalcem, ampak eh, mali proizvajalci naš sektor so proti. Nova kategorija bi prinesla preveč eh, zmede. imeli bi lahko kakšno dodatno vrednost, če bi imeli oznako za biološko naravno proizvedeno olčno olje ali pa morda celo olčni sok, ko ga imenujejo pri nas. Bi pa uvedba nove kategorije, kot jo predlagate vi, prinesla več zmede. Morda bi to pomagalo prodajalcem, ne bi pa to pomagalo proizvajalcem olčnega olja. Izpostavljali ste ekstra deviško olčno olje ali pa rafinirano deviško, deviško olčno olje. To so vse procesi, ki so zelo jasno opredeljeni. Tudi druga olja so jasno definirana, zaradi tega se mi tole ne zdi dobro izhodišče in se popolnoma strinjam s kolegico. To ni zahteva, ki bi jo podporil naš sektor. In hvala gospodu Desu, da mi je odstopil besedo. Sedaj pa gospod Des o očnem olju z Bavarske. Najlepša hvala. Hvala za pripombe kolegov. Na prvi pogled se mi je zdel predlog kolega Jakovčiča zelo dober, kajti Dobro bi bilo imeti premium proizvod, ki bi, bi ga lahko prodajali po višji ceni v premium uh, niši. Ampak sam nisem uh, strokovnjak za to. Mi imamo samo milijardo prometa na področju premium in bioproizdelkov. Tam imamo 60 milijard uh, prometa, ko gre za bioproizdelke proizvode. Zaradi tega se mi je zdela tale zamisel zanimiva, ampak res pa je, da situaciji na terenu ne poznam. Bili pa smo na obisku v Južni Italiji in um, ko stoji človek pred 200 let staro ulko, te da kar straho spoštovanje in potem začneš razmišljati o možnosti, da se olje takšnih rastlin prodaja v premium kategoriji. Sploh zaradi tega, ker je vzdrževanje tako stare rastline na leto stalo proizvajalce 50 evrov, medtem ko mlade rastline zahtevajo zase samo 5 evrov na leto. Zato bi bilo škoda zapraviti možnost eh, za ustrezen dohodek kmetov. Zaradi tega se mi je zdel predlog kolega Jakovčiča smiseln, ampak bom moral pač zaupati kolegom, ki prihajajo iz držav, ki proizvajajo olčno olje. Mi na Bavarskem kljub podnebnim še spremembam še vedno nimamo olk. Ok, ampak ščeguje 5-5 evrov, govorijo samo za sebe. Hvala za pripombe. Tale podrobnost o vzdrževanju oljk, pet v primerjavi s 50 evri, pove vse. Gospod Ferro. Oui, Ferrand, voilà, comme le maréchal. Ja, Ferrand, se pišem tako kot nekateri znani ljudje. No, ta tema očnih eh, olju je zelo pomembna. Imamo tudi nekaj izvoza, s tem je povezana tudi carina. No, poslušam eh, to razpravo, hvala pripravljalcu in ga podpiram, ampak kakovost olja, ja, nadzor, ja, ampak mislim, da imamo tu pri očnem olju še vedno največji izziv in to je preprečevanje goljufije. Zlorab glede porekla. Žal je tako, razen če ne kupujemo neposredno pri proizvajalcih, je veliko tudi goljufije pri različnih embalažah v nekaterih državah, v nekaterih industrijah, v nekaterih družbah, kjer se okvarjajo s tem in kjer slepijo potrošnike glede porekla. Potrebujemo kakovost, se strinjam, potrebujemo pa tudi gotovost,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 Dejali ste, da pri nas sicer ne proizvajamo oljčnega olja, sem pa dober potrošnik oljčnega olja in odkar sem bil v Italiji, zelo cenim ta proizvod in oljčno olje uporabljam skoraj da vsak dan. Če bi uvedli premium znamko za mm, oljčno olje, ki prihaja od teh starih oljk, bi to lahko tudi jasno jasneje opredelili, tako da bi mor uvedli tudi pregled, spremljanje, tako bi spodbujali tudi ohranjanje starejših olk. Mislim, da je to pomembno. Tu je govora o starejših olčnih nasadih. Tako olive postoje uronabed. Morda bi eh, lahko španske kolegice prinesle kakšno uh, steklenico očnega olja, ki stane 100 evrov? Non sono intervenu. Gospode Castro, najlepša hvala. Samo pojasnil bi rad nekatere vidike. Kolegici sta že povedali bistveno. Albert, razlikovati moraš med dvema različnima stvarema. Eno je mednarodna klasifikacija, s katero smo vsi seznanjeni, tu gre za različne stopnje očnega olja, deviškega očnega olja, očnega olja iz očnih tropin in tako naprej. Tu ne gre za zavajanje. Drugo pa je prostovoljna zasebna schema za označevanje lastnih proizvodov. Recimo proizvodnja očnega olja v, v Italiji je proizvodnja, ki temelji na zelo starih oljčnih eh, nasadih in uporabljajo lastne oznake, s katerimi nakažejo, da gre za proizvod, ki prihaja od, iz starih oljčnih nasadov. In tu ne gre za mednarodno klasifikacijo, gre za individualno klasifikacijo. No, lahko pa bi si poleg mednarodne klasifikacije zamišljali še zasebno prostovoljno označevanje za določeno regijo. Kolegi to že počnejo prek oznak izvora. Pri oznakah izvora imamo naprimer gorske sire. To je možna prostovoljna dodatna oznaka. S tem pa ne spreminjamo celotne ureditve, ker bi zaradi tega morda prišlo do zmede. Predstavičila komisije Evropej. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim predstavnike komisije, da se oglasijo. Gospod Šaps, bi želeli besedo? Prosim. Thank you, uh, najlepša hvala, predsednik. In najlepša hvala gospodu Jakovčiču za mnenje. Zelo veseli smo, da lahko podprete ta sporazum eh, z Mednarodnim svetom za olčno olje. To je zelo pomemben sporazum na mednarodni ravni. Novi sporazum je velik dosežek. Opredelili smo olčno olje in namizno olčno olje na mednarodni ravni. Najlepša hvala torej za podporo. Rad bi povdaril, da smo zelo zadovoljni, da bomo lahko začeli z izvajanjem tega sporazuma z naslednjim letom, kajti zaenkrat od eh, prvega dne letošnjega leta se tale sporazum uporablja samo začasno. Drugo stvar, ki bi jo izpostavil, pa je uvedba dodatnega standarda kakovosti. Opozoriti vas moram, da je ta postopek zelo zapleten. Imamo tri kategorije. De, olčno olje, deviško olčno olje in ekstra deviško olčno olje. To so mednarodna, mednarodno priznane blagovne znamke. In kot veste, so to tehnični standardi, ki so opredeljeni v različnih prilogah. V Evropi imamo kakovostne standarde, standardi pa so tudi na mednarodni ravni zaradi tega, ker poteka veliko mednarodne trgovine. Gre za izvoz visokokakovostnega deviškega oljčnega olja v druge dele sveta. Poleg tega pa to vrstne proizvode tudi uvažamo. Vsak standard je treba torej umestiti v kontekst mednarodnega sveta za oljčno olje, kar pomeni, da bi zato morali prejeti tudi podporo partnerjev v svetu. To seveda lahko storimo, če se vam zdi potrebno. Sam osebno menim in mislim, da številni tradicionalni proizvajalci tudi menijo, da obstajajo druge možnosti za promocijo dodatnih lastnosti poleg eh, že veljavnih eh, standardov. Imamo 120 označb porekla, zaščitenih geografskih označb in nezaščitenih označb izvora. Na podlagi teh informacij se potrošnik lahko odloči oziroma lahko ugotovi, da ne gre za mešanico različnih olj ali za mešanico različnih vrst kakovosti olj. To lahko uporabimo kot dodatno možnost za trženje. In kot je dejal gospod Des, zelo lepo je uzreti starejše drevo, ni pa to jamstvo, da bo olje, ki ga lahko proizvedemo iz sadov tega drevesa, bolj kakovostno. Zato so pomembni tehnični pregledi pri katerih se upoštevajo organoleptične lastnosti in kemične lastnosti končnega proizvoda. To je tisto, kar so po našem mnenju pravi kazalniki kakovosti. In glede vprašanja, kako bomo v prihodnje razdelili delo med svetom in uh, službo, službami komisije, ko gre za mednarodne sporazume. tu, ni, tu ne gre za specifično situacijo v primeru sveta za olčno olje. Zaenkrat še vedno potekajo razprave med obema institucijama. Gre predvsem za vprašanja, ki se nanašajo na obe pravni službi. Prepričan pa sem, da bomo lahko našli rešitev in odpravili težave, tako da bomo še naprej lahko sodelovali v mednarodnem svetu za olčno olje. Zaradi tega, ker je to najbolj pomembno mednarodno orodje, najbolj pomemben mednarodni organ, ki ga imamo na voljo, zato na globalni ravni zaščitimo naše proizvode. Na ta način zagotovimo jamstvo tudi našim potrošnikom, da kupujejo visokokakovostne proizvode. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Jakovčič kolegice in kolegi. Drage kolegice in kolegi, res sem zelo vesel, ker nihče ni bil proti temu, da bi dali zeleno luč za podpis in sklenitev tega mednarodnega sporozuma o olčnem olju in namiznih olkah iz leta 2015. Tako da naš odbor sprejema to mnenje, je edini formalno zavezujoči sporozum. Sicer pa smo imeli zelo kakovostno razpravo. To me ni presenetilo, to sem pričakoval. Želel pa sem le reči, da sem se pogovarjal z nekaterimi državami članicami, z nekaterimi proizvajalci. Bil sem tudi v Kopak očeki, pogovarjal sem se z njimi. Tudi v Kopak očeki imajo različna stališča. To povsem razumem, dobro je, da začnemo s tem procesom obravnav in potem moramo najti nek način, ne vem, nekega dne, ne vem, če bo to moj način ali bomo našli nek drug način, ampak treba je zaščititi poreklo, kajti to je res, kot vsi veste, nekaj zelo pomembnega. Najboljša očna olja se proizvajajo na ozemlju Evropske unije in to so naši proizvajalci, ne drugi. In ti proizvajalci so tisti, ki imajo svoje olčno olje na trgu, poimenujejo ga ekstra deviško olje in eh, številni pravijo, da je tu kar nekaj težav pri kakovosti. Ampak vsi vemo, če prihaja olje iz južnega sredozemlja, imamo lahko karkoli v tem olju. In tudi trgovci z olčnim oljem to na nek način tolerirajo. Ampak sveda ne želim nikogar napasti sedaj rad bi, da zaščitimo proizvajalce najboljšega olčnega olja na svetu, to so evropski proizvajalci olčnega olja. Treba je najti način, da bodo oni zadovoljni, pa da bodo tudi potrošniki zadovoljni. No, edino, s čimer se ne strinjam, to so omenjale kolegice, da bi imeli še večjo zmedo na trgu. Ne, to je edina razlika, s tem se ne strinjam, mislim, da ne. Veliko več zmede je, če imamo isto kakovost, ki se prodaja na iste načine, ampak po različnih cenah. In rekel sem, da se to prodaje danes, ne vem, od 4 evra naprej pa do 30 evrov. Tako da moramo tu biti res zelo objektivni do proizvajalcev in do potrošnikov. Potrošniki so zmedeni. Kako lahko za isto kakovost plača tako različno ceno? Tu je kar nekaj težav in rad bi nadaljujemo to razpravo. Na koncu bi se seveda rad zahvalil vsem skupaj za zelo odprto razpravo. To je najboljši način, da imamo odprto, iskreno razpravo tu, da vsi ščitijo svoje nacionalne interese, interese svojih proizvajalcev. Istočasno pa mogoče lahko začnemo razpravo tudi na drugačen, odprt način, da upoštevamo vse vedike, kajti 15 odstotkov vrhunske proizvodnje olčnega olja na svetu je v Evropski uniji. 15 odstotkov, to je zelo velik odstotek in italijanski kolegi so to ocenili in to je treba upoštevati. Potrebujemo odprto razpravo tu, tako da bi res pomagali našim proizvajalcem in tudi potrošnikom. Hvala lepa. Ja, kot ste omenili. Je to postopek s soglasjem? Mislim, da je naše stališče jasno, ni dvomo, dali bomo soglasje temu sporazumu. Kot veste, je odbor in te tu glavni odbor na tem področju. Sprejetje osnutka mnenja bo potekalo na naslednjem sestanku in potem bo to sprejeto 4. decembra. Sedaj pa konec te točke, gremo naprej na razpravo o brexitu. potrebujemo nekaj trenutkov za pripravo predstavitve. Imamo petminutni tehnični odmor. Samo pet minut, prosim, ne več. Samo pet minut tehničnega odmora imamo sedaj. Proszę Państwa, temat ważny, chcemy dać. Kolegi, sedaj pa bi radi imeli dovolj časa na voljo za to temo. Kot veste, imamo tri predvidene predstavitve. Sicer imamo proračunska vprašanja, potem trgovinska in na to institucionalna to delavnico organizira odbor Agri in sicer za tematska vprašanja. Najprej glede pogajanj o Brexitu, glede prihodnih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, lahko rečem, da zaenkrat ni bilo znatnega napredka. Zato smo imeli delavnico oziroma smo se odločili, da organiziramo temo možnega učinka brexita na proračun s financiranjem SKP-ja. Z nami so zelo znani strokovnjaki, da bi preučili proračunska in socialna vprašanja povezana s brexitom. Imeli bomo tri dele v tej delavnici. Najprej bomo preučili možni učinek brexita na proračun in financiranje SKP-ja. Govorci so kolegica Eulalija Rubio, in York has is Notre Europe, naša Evropa, inštitut Žaka Delorja. Potem drugi del delavnice, kmetijska trgovina med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ocena stanja in možni učinki Brexita. In tu so govorci kolegica Cecilija Belora in Jean Fourré iz Centra za mednarodne raziskave in gospodarsko oblikovanje iz Pariza, CIRM je to, potem imamo še možne prehodne ureditve glede kmetijstva v luči prihodnih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Tu imamo Elena Matthewsa, ki je naš eh, stalen gost tu Gospod profesor, poznava se že dolga leta, vesel sem, ker ste ponovno z nami tu. Tako da gremo naprej. Vsak govorec bo dobil največ 20 minut za govor in po vsaki predstavitvi bomo odpirli, odprli razpravo za člane, za vprašanje, odgovore, na koncu delavnice pa bomo imeli odprto razpravo o vseh treh temah. Tako da bomo obravnavali vse tri teme in na koncu bomo imeli bolj splošno razpravo. Upam, da se lahko držimo te strukture, tega sistema in pravil. Sedaj pa dajem besedo našim gostom. Najprej o proračunu. Prosim. Thank you very much. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, da ste nam dali besedo, hvala, da ste nas povabili, da sodelujemo pri tej delavnici. V našem dokumentu smo pravčili proračunske posledice Brexita. Prosili so nas, da pravčimo učinek Brexita na evropski proračun zlasti glede izdatka v okviru SKP-ja. Tu imamo strukturo predstavitve. Najprej imamo prvi del, ki temeli na preučitvi učinka Brexita na proračun. Tu smo vprašali različne učinke. En učinek Brexita, koliko bo to stalo, kako to lahko vpliva na naslednjo večletno finančno okvir, potem pa imamo še strukturne učinke in tudi prispevek k proračunu. Drugi del študije bo predstavil kolega Jork, gre za vpliv Brexita na izdatke v okviru SKP-ja, potem pa bo imeli na koncu še nekaj sklepov in priporočil. Mogoče najprej, preden gremo na ta dva glavna učinka, moramo poštevati to, da bomo imeli veliko posledic. To bodo raznolike posledice Brexita v evropskem proračunu. Menila sem že en učinek glede tega, koliko bo to stalo, potem imamo strukturne učinke, lahko bomo imeli tudi kakovostne učinke kajte Evropska unija je pomembna pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru, tudi pri zadnjem okviru je bilo tako. Če ne bo Združenega kraljestva za pogajalsko mizo, se bo dinamika pogajanj na svetu spremenila. Potem menimo in jasno je, da bomo imeli tudi kar nekaj učinkov glede velikosti. Evropski proračun se bo povečal, zlasti v okviru BNP-ja Evropske unije, kajti Gospodarstvo Združenega kraljestva je zelo veliko v evropskem proračunu, večje kot pa so prispevki Združenega kraljestva. Imeli bomo to vrzel Brexita, ker bomo izgubili prispevke Združenega kraljestva in tudi, če bi zaradi tega povečali izdatke, bomo še vedno na koncu imeli večji evropski proračun. To je treba vedeti kaj ti vprašanje glede relativne velikosti se je včasih uporabljalo v pogajanjih, to so bile neke politične zahteve, da ne bi povečali en odstotek BNP-ja, ampak ta učinek je treba upoštevati in na koncu bomo imeli tudi učinke na lasna sredstva, kaj ti brez rabata Združeno kraljestvo se bo popravil sistem korekcij in to bo prineslo tudi nove načine za večjo reformo sistema lasnih sredstev če si pogledamo te enkratne učinke glede plačila Brexita, koliko mora Združeno kraljestvo plačevati Evropski uniji, kaj bo Združeno kraljestvo moralo plačati. Glede preteklih let, torej gre za poravnavo preteklih let, računov, ne gre za plačevanje prehodnih dogovorov ali prihodnega partnerstva. No, zaenkrat, ko smo sestavili to poročilo, so pogajanja o tem računu Brexita še potekala. Sedaj smo seveda v prvih fazah eh, pogajanj, verjetno veste, da ta prva faza ni bila zaključena. In eh, ta finančna pravnava je bila glavna ovira, Za zaključitev prve faze pogajanj še vedno veliko razhajanj med Združenim kraljestvom Evropsko unijo, ne le o velikosti tega računa, ampak tudi o naravi in političnih, pravnih vidikih tega računa. No, sedaj imamo Evropsko stališče, ki je bilo objavljeno v juni 2016 v dokumentu, tu imamo cel niz teh finančnih obveznosti Združenega kraljestva, to, kar mora Združeno kraljestvo plačati. Imamo tudi nekaj načel, kako preračunati delež Združeno kraljestvo glede različnih obveznosti. Ni nobenih številk dokumentov, ampak poznamo cene, ki so znane. Šlo bo za plačilo med 55 in 75 milijard evrov. Po drugi strani pa imamo tudi najbolj jasne zaveze. Teresa May je to menila v svojem govoru v Firencah, kjer je sprejela ta kompromis, rekla je, da ne bo nikogar silila, da veča prispevke v preostalih letih eh, večletnega okvira zaradi brexita. Torej, to naj bi pomenilo, da naj bi ohranili neto prispevke med leti 2023 in 2020, to pa znaša 20 milijard. No, tu je nekaj razlik, seveda. In v medijih je veliko govora o tem, ampak, kot sem rekla, je bilo tudi več nesporazumov glede narave tega računa glede političnega značaja, najprej glede same narave in značaja računa. Pravzaprav smo imeli nekaj nedavnih sprememb, mogoče ste v tisku videli, da je Združeno kraljestvo pripravljeno povečati plačilo tega računa, znesek, ampak še vedno nekaj trend med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, kajti Združeno kraljestvo želi povezati plačilo tega računa s pogajanji o prehodnih dogovorih. Ne, jasno je, da je za Združeno kraljestvo seveda precej lažje, da v javnem mnenju predstavijo to plačilo kot prehodno plačilo, kot prehodni dogovor, ampak v študiji smo rekli, da mora Evropska unija biti zelo previdna, da bi povezovala ta sporazum torej ta prehodni sporazum s plačilom tega računa. Tako da bi Združeno kraljestvo lahko uporabilo to kot nekaj pri pogajanju v drugi fazi. Potem obveznosti, na ekranu imate seznam obveznosti, Evropska unija je to vključila v ta seznam, ne bom šla v podrobnosti, ampak veliko je govora o pokojninah. Ko smo se začeli pogovarjati o brexitu, smo najprej govorili o pokojninah. Ampak eh, to ni največji delež v tem računu. Največji del je povezan z izdatki in obveznostmi glede sedanjega večletnega finančnega okvira. Tu imamo dve glavni vprašanji, ki sta najbolj sporni in sicer gre za to, če mora Združeno kraljestvo plačati za vse obveznosti Evropske unije v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira, če to ni del proračuna torej imamo nekatere obveznosti, ki so ključne v letne proračune, mogoče pa to ni bilo izvršeno in zato je to manj sporno, kajti če bi Evropska unija morala leto 2019 plačati kaj v okviru teh obveznosti, je to manj sporno, več je pa spornih vidikov, če mora Združeno kraljestvo plačati tisto, kar je vključno v večji finančni okvir, ni pa vključno v letne proračune. Nekateri so rekli, da mora plačati le za obveznosti, to, kar je v konsolidiranih računih Evropske unije, ne pa tudi za vse drugo. Evropska unija jih želi prositi, naj plačajo za vse obveznosti pri izdatkih. Teresa May je v Firencah v svojem govoru rekla, da so se strinjali tega. Potem še eno vprašanje odgovornosti, ki so povezane s temi dogodki kar se lahko pokaže v prihodnosti ali ne, kako reševati te obveznosti. Združeno kraljestvo mogoče mora plačati na začetku, da pokrije izgube, potem si lahko porazdelimo te izgube, če bo prišlo do njih v prihodnosti. Torej, z vidika večletnega finančnega okvira in izdatka v okviru SKP-ja je treba reči, da imamo v teh pogajanjih lahko razlike, kar lahko prinese različne učinke če si predstavljamo to situacijo, ko Združeno kraljestvo plača le RAL in če je to potem ogroženo v okviru prihodnih proračunov leta 2019-2020 in če plača to, kar ni v proračunu, torej v letnem proračunu, potem, ko bo to predstavljeno leta 2019-2020. Ampak da priznali tisto, kar je v konsolidiranih računih če bodo izdatke ohrani v ERDF, kajti strukturni izdatki so odgovornost v konsolidiranih računih. Ampak neko gre za EAGF izdatke. In potem še zadnji scenarij, ki je verjetno najbolj gotov, glede na zadnji govor Therese May, da Združeno kraljestvo ohrani letne neto prispevke v letu 1920. Lahko, da bodo sprejeli tudi za letne prispevke, ne bodo pa plačali neporavnanih obveznosti v letu 2020. Izdatke SKP bi potem ohranili v teh zadnjih dveh letih, ampak eh, več težav bo za pogajanje v prihodnem večletnem finančnem okviru, kajti v naslednjem finančnem okviru bo morala Evropska unija sama pokriti neporavnane obveznosti zadnjega okvira brez druženega kraljestva. Sedaj pa strukturni učinki. Stanje učinki izgube neto prispevkov Združenega kraljestva kaže, kakšne bodo te izgube. Težko je to ceniti, kaj ti, ti neto prispevki se razlikujejo od leta do leta, zelo težko jih je preračunati. Mi smo upoštevali poprečje med letom 2014 in 2016 in prišli smo do zneska 10 milijard evrov na leto. To je recimo izguba za evropski proračun, 10 milijard evrov izgube na leto. Tu domnevamo, da bo prišlo do brexita. Torej, domnevamo, da ne bo več prispevkov Združenega kraljestva po letu 2020. Torej, to je najhujši možni scenarij, izguba 10 milijard evrov na leto. Kako se prilagoditi? Mi imamo različne scenarije, skušali smo preučiti učinek v različnih državah članicah, v različnih scenarijih. Upoštevali smo ta scenarij, ko se potem povečajo prispevki drugih držav, potem imamo drugi scenarij, ko zmanjšamo izdatke na splošno Evropski uniji. In vprašali smo se, kaj bomo storili, če ne bo dogovora pogajanjih o večletnem finančnem okviru. Lahko da imamo tudi druge možne scenarije, lahko da bo šlo za kombinacijo, ne vem, povečanja prispevkov zmanjšanja izdatkov in tako naprej. Nismo analizirali vseh teh scenarijev v tem dokumentu, ampak seveda imamo odprt pristop do vseh vprašanj. Lahko odgovorimo prvi scenarij. Torej, tu imamo številke učinka tega prvega scenarija. Torej, če se odločimo, da bomo povečali prispevke, da pokrijemo to izgubo po brexitu. Na zgornji strani grafa imate odstotke nacionalnih prispevkov, relativno gledano, na spodnjem delu grafa pa imate absolutni učinek neto bilance. Na no, absolutni učinek neto bilance je večji pri največjih državah prispevnicah, ampak relativno gledano imamo države, ki so najbolj prizadete, to so tiste, ki imajo največ, zaradi, največ eh, učinkov zaradi rabata. Združenega kraljestva. Ne bodo plačevale rabat. Odprava rabata pomeni korekcijo. Tu imamo te štiri glavne države: Nemčijo, Nizozemsko, Švedsko in Avstrijo. Te države bodo bolj prizadete zaradi tega prvega scenarija. Potem drugi scenarij. Tu se sprašujeme, kaj bi se zgodilo, če bi se prilagodili tako, da bi zmanjšali izdatke. Tu na grafu kažemo, kakšne so težave tega scenarija. Torej, 10 milijard imamo. To je veliko denarja, glede na celotni proračun. V prvem stolpcu imamo vrzel, ki je treba zapolniti. In potem imamo različne čine zapolnitve vrzeli v različnih programih izdatkov. Kot lahko vidite, bi to znašalo 20 odstotkov sedanjih kohezijskih izdatkov ali pa 20 odstotkov SKP-ja ali bi, pa bi bilo to enako kot celotni proračun obzorja 2020. Torej, tu gre za veliko denarja. To se nam zdi težko, težko bi izvedli ta scenarij, če želimo le zmanjšati prispevke oziroma izdatke po brexitu, potrebujemo velike reze v proračunu. Potem tretji scenarij, da zaključim, kaj bi se zgodilo, če ne bo dogovora. Tu si lahko predstavljamo dva scenarija. Najprej prvo, da se moram prilagoditi vrzeli Brexita pred letom 2020, recimo, če smo v situaciji, ko ni dogovora o Brexitu, Združeno kraljestvo odide, leta 2019 brez dogovora, brez dogovora o tem, da bi plačali neto prispevke do leta 2020, v tem primeru ni jasno, kaj se bo zgodilo kajti imamo sedanje uredbo o večletnem finančnem okviru, ni nobene rezerve, nobenega čim tem, kaj se zgodi. Mogoče bi morali spremeniti pogodbo, ni nobenih smirnic o tem. In če ne bo dogovora o tem, kaj se zgodi po letu 2020, če se pogajamo in ni dogovora ob koncu leta 2019, vemo, da v pogodbi piše, da naj bi pragovi proračuna še naprej veljali. Torej, ohranili bi pragove iz leta 2019 do leta 2020, torej načeloma je to bolje za neto prejemnice, ampak v praksi je to težko, kajti ne vemo natančno, kako bo s pravnimi vidiki teh izdatkov, če bo to sprejeto ali ne. Tako da to ni idealen scenarij za nobeno državo, neto prejemnico ali za tiste, ki prejemajo denar. Sedaj pa Jork. Dobro, sedaj pa eh, specifični vidiki kaj se to pomeni za skupno kmetijsko politiko, kako to prilagoditi, kakšni so učinki po posamčnih državah članicah. Najprej si pogledajmo status quo. Tu lahko vidimo letno bilanco stanja v milijonih evrov. Vidimo, da ima SKP velik distribucijski učinek, še večji kot kohezijska politika. Vidimo pet velikih. Uh, prejemnic, Poljska je največja, Grčija, Romunija, Španija in Mačars oziroma Bolgarija. Po drugi strani pa imamo dve največje države, ki plačujete, to sta Nemčija in Združeno kraljestvo. Kaj se zgodi, ko Združeno kraljestvo odide? Po eni strani drži to, kar je rekla kolegica. Imamo ta račun Brexita, ta lahko vpliva na SKP že pred letom 2020. Sedaj ne vemo, kako se bo se izteklo. Vse je možno. Po letu 2020 pa bo verjetno nastala vrzel in nekdo ali nekaj bo moralo to zapolniti. Torej pojavlja se vprašanje, koliko SKP prispeva k zapolnitvi te vrzeli. Po mojem mnenju to ni jasno. Seveda lahko upoštevamo le neto prispevke Združenega kraljestva, rečemo, ja, to je vrzel to znaša 3 milijarde na leto in to moramo zvoditi. Ampak celotna vrzel znaša 10 milijard in če bomo zaščitili druge programe, večje programe, potem imamo lahko večje reze v SKP-ju recimo. Ni tehničnega odgovora, pravzaprav to, kako bi SKP bil prizadet zaradi tega. To je politično vprašanje. In potem smo si pogledali različne možnosti, različne scenarije, kako prilagoditi proračun, kaj to pomeni za neto bilanco stanja na področju SKP. Treba je omeniti to, da to niso predlogi reform. To so le možnosti. Mi želimo le pokazati, kaj se lahko zgodi. Torej, če se Evropska unija odloči, da ohrani izdatke na sedanji ravni, moramo povečati prispevke. Spodaj lahko vidite absolutne zneske, milijonih evrov, zgore lahko vidite učinke vladnih izdatkov, glede na sedanjo neto bilanco. No, bogatejše in večje države so najbolj prizadete zaradi dodatnih prispevkov, zaradi nacionalnih neto prejemkov in to ni vse. Kot je Eulalija rekla, Avstrija, Nemčija, Švedska in Nizozemska so prizadete, ker bodo izgubile rabat. To je slabo za njih, dobro za vse druge. Torej, recimo primer na nizozemsko in švedsko bo to vplivalo tako kot na Italijo, čeprav ima Italija trikrat večje gospodarstvo. Ali je to nepošteno, ne vem, odvisno od vašega stališča. Lahko reče, da sprememba ni poštena, ampak mogoče pa sedani sistem ni pošten, ker imajo oni več prednosti. Sedaj. No, gotovo pa je, da je politična dinamika tu težka. Velike neto prejemnice oziroma države, ki plačujejo, bodo plačale še več. Nekateri pa ne bodo prizadeti. Torej, tu imamo veliko neravnovesij v SKP-ju in to bo ostalo. Če bomo zmanjšali zadke za 3 milijarde, imamo mešane rezultate. Tu lahko vidimo, da imamo velike neto prejemnice, Polsko, Grčijo, ki so bolj prizadete istočasno, pa imamo isti učinek na nekdanje države Rabata, torej na Nemčijo, Avstrijo in tako naprej. Politično to ni slabo, ker ni jasnih koalicij med neto plečniki in neto prejemnicami. Ampak, kot sem rekel, ni jasno, kako bo s tem, ali bo 3 milijarde dovolj, kaj če to zmanjšamo za 10 milijard, to je ekstremni scenarij. Ampak tu vidite, kakšne pomembne spremembe so to. Takoj lahko vidite, da bodo neto prejemce izgubile, absolutno gledano spodaj in zlasti v primerjavi z vladnimi izdatki. Te spremembe bodo zlasti vplivali na najbolj revne države. Romunijo, Bolgarijo, Litvo. In to je tudi politično problematično. Istočasno pa sedanje neto plačnice pridobijo nekaj iz tega scenarija. Torej, neravnovesja v SKP-ju se zmanjšajo. Preskočil bom to prosojnico, ker nam zmanjkuje časa. Ne bo se odvisno le od vseh izdatkov, ampak tudi od podrobnosti glede teh uh, rezov. Torej, zmanjšanje je treba prilagoditi, s tem bomo lahko zaščitili najrevnejše države članice. Naj zaključim. Najprej naj rečem, da ni tehničnega načina, kako ugotoviti, kaj se bo zgodilo z SKP-jem po Brexitu. Lahko, da bomo imeli nič, 3 milijarde, 10 milijard ali še več. Drugič, noben scenarij ni idealen. Seveda imamo slabosti pri vsakem scenariju. Če povečamo prispevke, povečamo neravnovesja, če zmanjšamo SKP, vplivamo na najrevnejše države. Torej, nasplošno ni idealnega načina prilagoditve SKP-ja. In na koncu priporočila. Menimo, da mora biti Evropska unija zelo previdna glede povezovanja sporozuma o brexitu in tem računu s prehodnim obdobjem. Potem mora biti prioriteta ta, da zaščitimo sedanje večletni finančni okvir in prihodnjega pogajanjih. Po letu 2020 bo treba vse prilagoditi, ampak ne smemo obravnavati le SKP, ločno drugih vprašanj, treba obravnavati celotni sistem evropskega financiranja, evropskega proračuna, tako bo lažje najti kompromis. Časovnica je seveda problematična, sedaj potrebujemo razpravo, ni veliko časa. Obravnavati moramo glavne koncepte glede dodane vrednosti Evropske unije. Če bomo pravilno obravnavali brexit, bo to pravzaprav priložnost, da poenostavimo, da izboljšamo evropski proračun in financiranje. Hvala lepa. Dobrze, że na koniec pan powiedział o jednym. Wesel sem bil, ko sem na koncu slišal, da obstajajo tudi pozitivni učinki, kljub temu, da še ne vemo, kako se bo vse skupaj izteklo ali, in ali bo dejansko prišlo tudi do pozitivnih učinkov. Zdaj je na vrsti čas za vprašanje. Gospod Egnjo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. No, Mene pri tem dokumentu skrbi predvsem predpostavka, da bodo britanski davkoplačevalci pripravljeni splačati tako velik znesek Evropske unije, kljub temu, da jo zapuščamo. Lizbonski pogodbi ni ničesar, kar bi to določalo. 50. člen določa, kako se izstopi iz Evropske unije, nič pa ne piše, da je treba še plačati ob tem velik znesek denarja, tako da zato ni pravne podlage. No, če smo pravični, potem bi lahko rekli, da bi morali dav britanski davkoplačevalci spoštovati obveznosti do, do leta 2020, ker smo se k temu zavezali mm, in da je treba tudi spoštovati izplačevanje pokojnin Evropske, državljanom Evropske unije, ki so si jih prislužili v Združenem kraljestvu. Mm, to je pa vse, ampak potem je pa tu še druga plat medalje velik del britanskega denarja je v različnih bankah, recimo v Evropski investicijski banki. Dali smo obsežna posojila nekaterim evropskim državam, ki so bila v težavah, recimo Grče je ena izmed teh, morda tudi Portugalska, to je denar britanskih davkoplačevalcev in na neki točki bi ga morali dobiti nazaj kot neto plačnica. Imamo tudi lastniški kapital v španskih avtocestah, v uh, mostovih. To je bil denar britanskih davkoplačevalcev. Tja smo ga vložili in tam še vedno je. Potem imamo tudi ambasade Evropske unije po vsem svetu, tudi tam se skriva naš denar. V različnih palačah, v institucijah v Bruslju, Strasburgu, Luksemburgu in še kje. Vse to je treba upoštevati in če to upoštevamo, potem Evropski uniji ne dolgujemo več prav ničesar. Hvala lepa pumpal sem. Ja, zakaj pa sploh odhajate? Ja, mogoče bo morala na koncu kaj plačati Evropska unija eh, Združenemu kraljestvu, ker odhajate. Ja, hvala, predsedojoči. Ja, seveda me zanima posledice Brexita, kako bo to vplivalo na francosko gospodarstvo ko danes eh, vemo, da imamo negativno bilanco o zunanji trgovini Francije, razen na področju kmetijstva. Danes izvajamo 4 milijarde in več izdelkov z Združeno kraljestvo iz Francije. To je velika številka in ne moramo pozabiti na to pogajanje z Združenim kraljestvom. Za Francijo je to celo bistveno. No, ta pogajanja o Brexitu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom še niso zaključena, ni še načina, prave obravnave gospodarskih izmenjav. Ne vemo, ali bo šlo za uh, svetovno trgovinsko organizacijo, carinsko unijo, kdo bo skrbel za to, ali bo šlo za prosto trgovinske sporozume. No, to je pravzaprav tema, ki je pomembna, ampak danes nimamo ne pravnih podatkov, ne trgovinskih podatkov o tem in to je zelo, zelo zaskrbljujoče. Hvala. Proszę Państwa, ja chciałbym wyjaśnić i przypomnieć. Gospodzie, raz, rad by was spomnil, da bomo o trgovini razpravljali pri naslednji točki. Zdaj je govora le o proračunu in proračunskih vprašanjih in prosim vas, da se te teme tudi držite. Gospod Fleneken. Uh, eh, Najlepša hvala. Sem poslanec z Irske in za me je to vprašanje seveda zelo pomembno. Prisluhnil sem samo številkam, ki ste jih navajali in očitno je, da nas eh, potencialno čakajo še velike težave. Je pa treba izpostaviti, da je to predvsem politično vprašanje. Če bo nastal primankljaj 10 milijard evrov, eh, bo vse krilo kmetijstvo ali bomo morali kriti le 3 milijarde evrov. In potem še, kdo bo kriv ta znesek, če bodo davkoplačevalci iz Evropske unije menili, da prejemajo dobro vrednost za svoj denar potem pa bodo spremljali dogodke in ugotovili, da marsikdo veliko služi na njihov račun, smo mi tisti, ki moramo prisluhniti. Mi bomo morali govoriti in povedati, da se denar vlaga v proračun SKP, ni pa morda nujno, da, bo tudi, eh, da bodo potem od tega imeli koristi. V tem trenutku se uničujejo kmetije, ljudje ne dobijo denarja. Če bomo upoštevali vse to, šele takrat bomo lahko prepričali ljudi, da se, bo, da se mora znesek za SKP povečati. Ampak dokler se bodo ta sredstva namenjala ljudem, ki niso v kmetijstvu, ne bomo imeli nikakršne možnosti za to. Če na koncu ne bo enak proračun za SKP, kako bomo potem moramo šele zagotoviti, da prejmejo denar tisti majhni in tisti, ki so do denarja upravičeni. Ta situacija se ponavlja znova in znova, vse skupine trdijo. Isto 80 odstotkov sredstev se namenja 20 odstotkom kmetov. Če bo prišlo do rezov, potem je treba razmisliti o tem, kako zagotoviti, da bo denar prišel še do tistih 80 odstotkov kmetov. bardzo bym prosił pa, panie pośle Flanagan, panie pośle, bardzo bym prosił no, gospod Flanagan, prosim vas, da se držite teme. Kam gre, koliko denarja ni tema, ki jo obravnavamo danes. O tem smo pogovarjali pozneje. Zdaj govorimo o Brexitu in proračunskih učinkih Brexita. Prosim, da se držimo tega, gospod Des. No, exactly. Ja gospod Des, najlepša hvala, gospod predsednik, hvala obema govorcema za predstavitev. No, ko bo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije, bo na voljo manj denarja, to je jasno. Kako bo pa to vplivalo na kmetijsko politiko, v zvezi s tem smo zdaj lahko prisluhnili različnim scenarijem ko bomo imeli na voljo manj denarja, se pa ne sme zgoditi naslednje, da se bo to krilo le na račun kmetijske politike. Če bo treba izvesti reze, potem je treba to zagotoviti tako, da bodo odstotkovno gledano pokrita vsa področja enakomerno, da se ne bo črpalo le iz kmetijske politike. To je moje prvo politično sporočilo, ki bi ga rad posredoval naprej. Kako se bodo pa sredstva porazdelila, to je pa že druga razprava, za katero bomo verjetno še imeli na voljo nekaj časa. Imam pa še vprašanje za oba govorca. No, to je res za bolj politično barvano vprašanje, ampak ali menite, da bi lahko Evropska unija pridobila dodatna sredstva? Ne moremo zahtevati, da bodo države članice namenjale vse več sredstev Evropski uniji, V Nemčiji recimo trenutno potekajo težka pogajanja za sestavo vlade in pri nas že polagamo veliko vrednosti na to, da če bomo morali kriti več obveznosti, bomo morali to, zato imeti na voljo tudi več denarja. Naš nekdani finančni minister Šojble je bil pred nekaj meseci v Bruslju in je že povedal, kako v Nemčiji gledamo na to. Recimo, če bodo potrebna sredstva za dodatni nadzor zunanjih meja, če bomo morali kriti dodatne obveznosti, recimo na področju raziskav, potem bomo zato morali zagotoviti tudi dodatna sredstva. Sicer v odboru za kmetijstvo ne urejamo teh stvari, zato je pristojen odbor za proračun in države članice, ampak zelo bi se mi pa že zanimivo, da to omenimo, kakšne posledice bi to lahko imelo. Kolego Egnjumu bi pa dejal, da me res skrbi, kako bo po izstopu Združenega kraljestva, da bo prišlo do izkrivljanj na kmetijskem trgu Evropske unije, ker bo Velika Britanija izstopila in britanski kmetje bodo verjetno dobili dvojno, kot so dobivali do sedaj in potem bo prišlo do izkrivljanj. No, ta zadnja pripomba ni bila mišljena povsem resno. Pa posel Adriu. Ja, hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil obima gostoma za ta govor. Glede proračuna se pridružujem kolegu Desu. Omenjate tri možne scenarije, da imamo povečanje eh, prispevkov ali zmanjšanje izdatkov in potem še tretji scenarij, ne govorite o lasnih sredstvih. Ampak to je pomembno vprašanje, to je prvo, kar želim reči. Zakaj je to tako? Oprostite mikrofon, ne slišimo govorca. In potem je tu še ta vidik, ki sem ga omenil. Pravzaprav imamo pri Brexitu različne učinke, ki so povezani s tem. Imamo druge izzive, ki se sedaj pojavljajo v Evropski uniji. Šlo bo za nove zaveze, nove izdatke. In ko govorimo o migracijskih težavah, recimo, govorimo o globalni politiki Evropske unije, govorimo tudi o obrambi, imamo druge težave glede socialnega poenotenja, fiskalne politike. Tu imamo vendarle kar nekaj različnih politik. In to je učinek žage. In evropski politiki je treba preučiti vse to, različne strukture, tudi človeški vidik. Če ne bo dovolj kadrov v Evropski uniji, če ne bo dovolj prispevkov, če ne bo dovolj lastnih sredstev, ne bomo mogli spolniti naših obveznosti. Ne gre le za to, da imamo kohezijski proračun ali drug proračun, gre za to, da preučimo vse izzive, ki jih imamo skupaj. Sveda imamo kmetijske težave ampak bolj globalno je to povezal z našo politiko skupnosti. To bi rad obravnaval z vami. Ne vem, če lahko poveste kaj o tem. Glede SKP-ja, danes vidimo, kakšna je vizija, pravite, da ni neke tehnične metode v nobeni državi, da bi merili učinke Brexita na prihodnost reform. Torej, nasplošno nas pozivate k temu, da naj ne upoštevamo proračunskih vidikov, ker nimamo odgovorov. In pozivate nas k temu, da delamo na projektu politično gledano. Seveda moramo obravnavati reforme, ampak istočasno moramo imeti tu tudi sredstvo vsebino, kajti druge celine se ukvarjajo s tem. Kmetijska politika je zelo pomembna v proračunu in tudi v Evropi mora biti tako. Če se treba spraševati o tehničnih vidikih, je to pomembno, ampak tu nismo mehaniki. Treba je predvideti, kako bo s prihodno kmetijsko politiko in delati moramo na političnih projektih prihodnosti skupne kmetijske politike. Povem, pa prosim, da bi mi ne prekršali dvoh minut. Dvoh minut. Gospe in gospodje, prosim vas, da se držite časovne omejitve dveh minut. Čas vidite tudi na zaslonih. In ko pričnejo zvezdice utripati, imate na voljo samo še deset sekund časa. Gospa Aguilera, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Zelo natančna bom in eh, zastavila bom vprašanje. Zanima me, kako gledate na izgubo sredstev? Bo treba povečati prispevke? Ali kaj drugega? Imamo tudi delovno skupino za lastna sredstva, v kateri razpravljajo, kako povečati prispevke iz naslova lastnih sredstev, s čimer bi se lahko povečali tudi prihodki. To bi že morala biti možnost, dejanska možnost in zanima me, kako na to gledate vi. Ste o tem sploh razmišljali? Ali pa kako zmanjšati izdatke? To je druga plat. No, pravite tudi, da bi situacija lahko vplivala na izplačila iz EAGF, torej Evropski kmetijski jamstveni sklad, kar je povezano z datki iz prvega stebra. Mi lahko o tem poveste kaj več? Rekli ste, da to ne bi toliko vplivalo na EARDF, na EAGF pa. To me namreč zanima, ker razmišljam, kako to pojasniti kmetom. Vse skupaj bo povzročilo veliko mero negotovosti, če ne bodo vedeli, kako ta situacija lahko vpliva na izplačila iz skladov v letih 2019-2020. Hvala lepa. Ja, slišali smo nekaj vprašanj v zvezi s politično izbiro. Spraševali ste tudi, kako se bo ta primankljaj porazdelil. Gospa Magines, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi obima strokovnjakoma, ki sta predstavila številke. Mislim, da so vsa naša vprašanja politično barvana, zato nisem prepričana, ali bosta strokovnjaka res lahko odgovorila. Bi pa pokomentirala eh, tisti del, ko ste govorili o enkratnih učinkih Brexita in tem, da je treba paziti, da ne bi tega računa za Brexit eh, pri pogajanjih povezali s prehodnim obdobjem. Ampak težava je v tem, da malce zamujamo. Združeno kraljestvo, čeprav razumem, je v tem trenutku v fazi pogajanj, ko na javnem in zasebnem področju povezujejo izplačilo obveznosti s končnim sporazumom za Brexit, tako da so šli celo korak dlje. Eh, zanimivo se mi je zelo prisluhniti kolegu Egnjovu. Mislim, da tako res dobimo občutek eh, čim se soočamo. Sicer zelo spoštujem njegovo strokovno znanje na področju kmetijstva, ne spoštujem pa vašega čuta za solidarnost. Sicer imamo svobodo izražanja, ampak mislim, da ne spoštujete načela solidarnosti. Omenjali ste mostove tudi na Irskem in to je povsem neokusno, se mi zdi proračun Evropske unije in Evropa sama je pravzaprav izraz solidarnosti med ljudmi. Tako da tisti, ki imajo manj, dobijo priložnost za rast in razvoj in zato, da postanejo močnejši. To je bistvo Evrope. Če tega niste razumeli, je to morda razlog, zakaj sploh odhajate. Ampak prosim, izkažite nam vsaj nekaj spoštovanja in dostojanstva. Hvala lepa. Nikolson. Gospod Nikolson. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsednik. Izziv, s katerim se soočamo, je gromozanski, o tem sploh ni dvoma, ampak eh, moramo ostati realistični in se tudi soočiti z realnostjo. Ko je gospod Barnier spregovoril pred irskim parlamentom, smo se na Irskem verjetno soočali z eno izmed najtežjih situacij doslej. doslej. V tem trenutku imamo pri nas mejo med eh, Severno Irsko in Republiko Irsko, ampak v trenutku, ko Združeno kraljestvo izstopi iz Evropske unije, bo to postala meja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. To pa je velika razlika. Gospod Barnier je dejal, da bo to seboj prineslo določene posledice in težave. Gospodu Egnju bi dejal samo tole. Redko se strinjam z vodjo njegove politične stranke, predvidevam, da on se, ampak eh, vodja njegove stranke je spregovoril v Strasburgu pred nekaj meseci in gospodu Junkerju je dejal, če, boste, če bi premijev Cameronu da, dali na voljo dovolj orodij, da ne bi sploh prišlo do referenduma, tudi tega rezultata ne bi bilo. S tem se pa strinjam tu smo danes zato, ker smo v preteklosti zagrešili nekatere napake. Ne dopustimo zdaj, da bodo te napake iz preteklosti narekovale našo prihodnost. Trenutna kriza v Evropski uniji bi lahko pomenila katastrofo za vse, ki so v to pleteni. Prisluhnil sem obema govorcema, hvala za njihove prispevke ti so gotovo zelo pomembni. Žal ne morem prebrati vaših imen, ampak eh, gospa govornica je govorila o naslednjem. Omenjala je dinamiko pogajanj v Evropski uniji. Lahko poveste kaj več, kako bi lahko spremenili dinamiko pogajanj in kaj bi to pomenilo? Bi to pomenilo, da bi uh, se več moči iz severa preselilo na jug? Kaj bi to pomenilo? Potem pa vprašanje za gospoda Hasa. Omenjal je proračun. Kako bi lahko poenostavili proračun Evropske unije? Lahko poveste kaj več? Obstajajo morda že kakšne rešitve? Ne bi rad, ko bom sam zapustil parlament, da bo Evropska unija ostala v razsulu, ker bo to slabo vplivalo na vse. McCarthy. Gospod McCarthy. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ta razprava poteka v pravem trenutku. Hvala tudi tematskemu sektorju za objavo poročila. Zdi se mi, da kot odbor res na nekaterih mestih zaostajamo. V določenih sektorjih se že čuti pretres, ki ga bo povzročil Brexit. Na Irskem trpijo zaradi nihanja eh, valute, kar se bo verjetno še poslabšalo. Poročilo ne predstavlja nič kaj dobrega za kmetijstvo. Sploh ne za Irsko, kjer mislim, da zdaj vsi vemo, da bomo nosili glavni del gospodarskih pretresov. Če si ogledamo trenutnih 28 članic Evropske unije in vsak posamičen sektor, vidimo, da bo to najbolj negativno vplivalo, če bo trenutna torijska vlada sledila svojemu trenutnemu stališču, bodo najbolj trpeli kmetje, predvsem na jugu Irske meni se zdi, da bi se zaradi tega morali vsi prebuditi. Parlament je zauzel zelo strogo stališče, kako se tega lotiti, naš odbor pa mora biti še posebej strog, ker vemo, da branimo sektor, ki ga bo Brexit še posebej prizadel in ker nam grozi tolikšna katastrofa. Mislim, da ne pretiravam, ko govorim, da bo največje breme zaradi geografske bližine in uh, narave ter zgodovine v zadnjih nekaj letih nosila predvsem Irska. Pri nas imamo živilsko industrijo in sektorje, ki so zelo tesno povezani. Če bo prišlo do težav, do izkrivljanj, če bo prišlo do pretresov na trgu, uh, Eh, in težav z dostopom, ko bomo morali trgovino do Evropske unije voditi prek Združenega kraljestva, bo to res težavno. Moramo biti pošteni, treba je zagotoviti, da se bo vsak kmet na Irskem zavedal nevarnosti in treba je zagotoviti, da bo stališče predsedstva, da bo Severna Irska ostala del skupnega trga in carinske unije. Uh, in zagotoviti, da bo Britanija ravnala enako. Treba pa je prav gotovo zavarovati Irsko in preprečiti grozljive posledice, do katerih bi lahko prišlo. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, Brennan. A je v Združenem kraljestvu sploh še kdo, ki ostaja v taboru Remain, da bi ostali v Evropski uniji? Glede na razpravo danes zjutraj in uh, hude številke, uh, ki smo jih slišali, bi se rad vsem iskreno opravičil. Žal mi je, ker smo izgubili na referendumu, zdaj smo priča posledicam temu, kaj se bo zgodilo in mene je to res vrglo iz tira. To bo vplivalo na številne ljudi po vsej Evropski uniji. In eh, Merijad ima prav, ko omenja solidarnost. Združeno kraljestvo bo izpodkopalo to solidarnost, ko bo zapustilo Evropsko unijo, ker bo na voljo manj denarja. Še posebej bi se rad upravičil v tem trenutku Republiki Irski. Spomnim se, ko sem kot otrok odšel po nakupih z mamo. Rekla mi je, da potrebujemo maslo. Segel sem v hladilnik, hotel vzeti maslo, pa mi je rekla, ne tega, irsko maslo vzemi. Pa sem vprašal, mama, zakaj irsko maslo? Rekla je, potem, ko, kar smo angleži storili ircem, je najmanj, kar lahko storimo to, da kupimo njihovo maslo. In potem mi je spregovorila še o eh, krompirjevi lakoti, o tem, kaj se je takrat dogajalo na Irskem in to sem si zapomnil za vse. Torej, te hude številke, ki smo jim danes lahko prisluhnili, bodo vplivali na marsikoga. Ne smemo pa izgubiti izpred oči, da je to povezano predvsem s proizvodnjo hrane. Če ste opravili kaj dela oziroma če veste, eh, kako se to dela, tudi veste, kako to vpliva na proizvodnjo hrane. Če se sredstva zmanjšajo za 10 odstotkov ali bomo tudi pridelali za 10 odstotkov manj hrane, upam, da ne. Ampak če bomo porabili 10 odstotkov sredstev manj za SKP, bomo pač pridelali manj hrane. Uh, In kot je povedal kolega pred mano, javnost je treba obvestiti, kaj se bo zgodilo, kaj takšen res pomeni za pridelavo in proizvodnjo hrane. To je tisto, kar je naša odgovornost kot politiki. Hvala lepa, gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo. Eh, najprej iskrena zahvala za to študijo oziroma te študije, ki jih danes imamo na mizi. Eh, sam sem vedno pristaš tega, da je potrebno vedeti, kaj delaš in kakšne so posledice tega, kar počnemo. In eh, žal vsi danes vidimo, da bi marsikdo moral podobno študijo imeti prej v rokah, ko so bile neke poteze. Upam, da so tudi na britanskem, eh, Veliki Britaniji narejene študije, kaj ti tudi tam bodo kakšne posledice, tako v finančnem smislu, kakor tudi v blagovnih tokovih in se. Študije prihajajo v zelo pravem času in nas upozarja na nekaj, da moramo znotraj Evropske unije, znotraj Evropskega parlamenta hitreje delati na večjih dokumentih. Eno je sama pogajanja brexita, drugo je priprava večletnega finančnega okvira in tretje je tudi eh, nova konfiguracija kmetijske politike. Zagotovo je znotraj tega veliko prostora za izboljšave teh politik, prav tako po drugi strani tudi priložnost, da razmislimo o tem, kar je bilo danes že tu rečeno, zakaj imamo Evropsko unijo je to solidarnost tudi, ne vem, do predlovalcev hrane, je to solidarnost do regij, kjer so manj razvite, je to na nek način tudi vložek v prost trg, kajti neto izvozniki tudi veliko eh, pridobijo s tem, ko je eh, prost trg. Tako da jaz mislim, da so vhodni podatki zelo pomembni, imamo scenarije, ki so neka osnova za razmislek in sam sem trdno prepričan, da bo znotraj Evropske unije ta princip solidarnosti obveljal in najlažje ga bomo rešili, če se bomo v EU-ju tudi <clears throat> odprli to vprašanje, da je pa Evropska unija in pa vse to, kar Evropska unija počne, mogoče pa le malce več vredno kot slabega 1% BDP-ja in da se približamo tistim 1,20-23%, kar tudi omogoča Lizbonska pogodba in bomo imeli večina problemov rešenih Evropsko unijo, pa še naprej unijo, ki bo solidarna do ljudi in tudi tista unija, v kateri bodo ljudje radi živeli. Państwa, teraz poprosimy naszych. Zamuła poprosili się nasza strokowniaka, da odgovorite na zastawione opraszania. 10 minut, nic več. Oba skupaj. Okay, thank you very much for your interesting questions. Najlepša hvala vsem za zanimiva vprašanja. Mislim, da lahko na več vprašanj odgovorim uh, Eh, hkrati. Več vas je omenjalo možnost, kako pridobiti več prihodkov, bodi si z novimi lastnimi sredstvi, bodi si z drugimi prispevki. Na hitro bom odgovoril na vprašanje v zvezi s proizvodnjo hrane. Profesor Matthews o tem ve bistveno več kot jaz, tako da bo verjetno on lažje ocenil, kako bo s tem. Kar se pa tiče boljše, učinkovitejše porabe, bi to gotovo izboljšalo toleranco za višjo porabo, predvsem v državah plačnicah. Se pa strinjam, da bi morali upoštevati tudi reformo sistema lastnih sredstev. To je pravzaprav tudi omenjeno med našimi priporočili. Na začetku letošnjega leta so Mario Monti in skupina strokovnjakov na visoki ravni objavili zelo zanimivo poročilo o tem, kako bi se dalo reformirati sistem lastnih sredstev, kako ga preoblikovati tako, da bi pravzaprav izkoristili Brexitu naš prid. Žal pa to poročilo ni prejelo tolikšno pozornosti, kot si ga zasluži in mislim, da bi morali v zvezi s tem opraviti več dela. Hkrati pa je pomembno tudi to, da pojasnimo, da so nacionalni prispevki tudi lastna sredstva. Ko govorite o novih lastnih sredstvih, s tem še ne razrešite težave eh, pri neto bilancah oziroma pri, ne, pri neravnovesih, ki nastajajo tam nova lastna sredstva ne bi nujno prinesla več prihodkov, ker bi države članice plačale manj iz naslova BND, lahko pa bi to pomenilo, da bi bile države do tega bolj tolerantne, če bi bil sistem zasnovan bolje. Tako da mm, se gotovo splača razmišljati v tej smeri. Recimo, ali bi lahko nova lastna sredstva se črpala iz recimo davka na oglikov dioksid ali česa podobnega. Je pa treba to tudi vključiti v neto bilance držav članic. To gre vedno za porabo. In če države članice menijo, da se porablja manj pri nečem, kar je pomembno za celotno Evropsko unijo, bodo bolj tolerantne do tega, da bodo morda morale plačevati več. Drugače bo težje. Eh, v naši predstavitvi, ko smo govorili o višjih prispevkih, ste lahko videli, da ne govorimo o tem, da bi bili prispevki bistveno večji, je pa to problematično z političnega vidika, ker po, večji prispevki pomenijo več težav za tiste države, ki so že tako ali tako neto plačnice in politična razprava v zvezi s tem je zelo težavna. To sem opazil v Nemčiji, v Avstriji in tako naprej. Prvi odziv je bil, ne bomo plačevali še več, ker že tako plačujemo dovolj. Na eni strani imamo torej možnost, kako poenostaviti proračun, ker bodo rabati odpadli. Eh, morda bodo, bo to pomenilo celo konec vseh rabatov, kar je bilo odlično, po drugi strani pa je to težko najprej odpraviti rabate, po drugi strani pa povišati prispevke, ker bodo neto plačnice že tako plačane več, ker ne bo več rabatov, potem pa še malce več, ker bodo prispevki večji. To je težavno z političnega vidika. Se pa strinjam, da v zvezi s tem potrebujemo nadaljne razprave. Zdaj pa še kolegica. Hvala, Jork. Eh, bom nadaljevala v zvezi z vprašanjem o lastnih sredstvih. O tem je govora v naši študiji. In zamislili smo si tudi ta scenarij, ki ste ga omenjali. V zvezi s tem obstajajo velika pričakovanja, torej s prenovo sistema lastnih sredstev. Eh, seveda smo temu naklonjeni. Naš institut je objavil številne publikacije, v katerih zahtevamo reformo sistema lastnih sredstev. Po našem mnenju bi bilo to tako ali tako najbolje za prihodni sistem. Smo pa malce skeptični glede tega, ali se da izvesti takšno veliko reformo pred letom 2020. Če si ogledate dokument eh, o razmisleku o prihodnosti financ Evropske unije v prihodnje, ki ga objavila komisija, se zdi, da bi bilo najlažje črpati nova lasna sredstva in se tako prilagoditi na brexit. Vedno se omenja reforma in nova lasna sredstva v teh dokumentih, ampak če si ogledate, koliko časa je bilo potrebnega, da se retificira prejšnji sistem lasnih sredstev, je bilo to tri leta. Leta 2011 je bilo to predstavljeno, 2014 ratificirano. Mi pa imamo na voljo le eno leto in pol predstaviti, izpogajati in upeljati nov sistem lastnih sredstev. V prejšnjem sistemu ni bilo velikih sprememb, vključena so bila le nova lastna sredstva, tako da nisem preveč optimistična glede tega, ali bi lahko izvedli tako veliko reformo sistema lastnih sredstev, da bi bili že pripravljeni na nove šleti finančni okvir leta 2020. To je sicer najboljši možni scenarij, ne verjamem pa, da bo to res mogoče izvesti do 2020. Sa, vam kot Evropskemu parlamentu bi svetovala, da se pripravite na to, da ta možnost verjetno še ne bo izvedljiva do leta 2020. Tako da se bo treba najverjetneje soočiti s težjimi scenariji, torej povečati prispevke, zmanjšati porabo, kljub temu, da je to uh, težje sprejemljivo, je pa bolj realistično. Ne gre za to, da nasprotujemo reformi sistema lasnih sredstev, težko pa je vse skupaj izvesti v pravem času kako je z dinamiko pogajanj, kako se to lahko spremeni. No, če se spomnite prejšnjega večletnega finančnega okvira oziroma vseh preteklih pogajanj o MFF, je bilo Združeno kraljestvo vedno med tistimi najbolj ekstremnimi eh, pogajalci, vedno so izbrali najbolj radikalni pristop in pri prejšnjih pogajanjih Eh, smo prav zaradi Združenega kraljestva imeli zelo nizek splošni prak plačil, ker je Združeno kraljestvo v zadnjem trenutku zaprosilo za nižji prak plačil pri večletnem finančnem okviru, kar je pa ironično. Ker, če so zelo velike neporavnane obveznosti na koncu večletnega finančnega okvira, je to prav zato, ker je Združeno kraljestvo prisililo druge države članice, da se skupni prak plačil zniža. In če bo Združeno kraljestvo izstopilo, to lahko spremeni dinamiko pogajanj med neto plačnicami. Ne vemo sicer, kaj se bo zgodilo, sama pa pričakujem vsaj konstruktivnejši pristop čeprav bo do pogajanja tudi verjetno težavna, ker bo Brexit povzročil vrzel mm, v sredstvih, ampak eh, sama vseeno menim, da se bo dinamika pogajanj spremenila. Kar se pa tiče tako imenega računa eh, za Brexit, se bom lotila najprej najpreprostejšega vprašanja. Oba sklada, EAGF, EARDF, kako bo Brexit vplival. Pri pogajanjih o plačilih, ki jih še mora izvesti Združeno kraljestvo, je bilo vprašanje, kako bo s kritjem obveznosti. Nekateri so dejali, no, lahko se vključijo le obveznosti, ki so že vključene na konsolidiranih računih ker so to obveznosti za Evropsko unijo. Kaj je to? To je tisto, kar se še ni pretvorilo v pogodbe. Za oziroma za tisto, kar že obstaja podpisana pogodba med EU in upravičencem. Tu gre za strukturne sklade, tam imate operativne programe in nekdo je že podpisal, da bo prejel ta znesek. In na konsolidiranih računih se to že beleži kot obveznost za Evropsko unijo. Neposredna plačila v takšne obveznosti še niso vključena. Teresa May je v svojem govoru potrdila, da bodo izplačali tiste neto prispevke, eh, ki so že obveznosti do konca večletnega finančnega okvira. To verjetno ne bo glavno vprašanje. Glavno vprašanje bo, ali bo Združeno kraljestvo sodelovalo pri plačilu neporavnanih obveznosti, ki jih bo treba izplačati leta 2020. Potem je tu še razprava o pravnih obveznostih Združenega kraljestva, ampak po mojem mnenju je stališče Združenega kraljestva odvisno predvsem od tega, kako oni to razumejo. Združeno kraljestvo ima zaenkrat zelo ozek pravniški pristop do tega, Ampak to ni toliko pravno vprašanje, to je bolj politično vprašanje. Evropska unija prosi Združeno kraljestvo, da bo izstopilo iz Evropske unije, tako da ne bo povzročilo prevelikih težav. Za nas se bo že tako ali tako težko prilagoditi na vrzel, ki bo povzročil Brexit v novem večletnem finančnem okviru, tako da je to pravzaprav politična odgovornost Združenega kraljestva, ker so država članica, ki nas zapušča, da poskrbijo, da to ne bo povzročilo prevelikih pretresov. Teresa May je to do neke mere že priznala v svojem govoru v Firencah. Že je prevzela nekoliko bolj politični pristop, ker bodo v vsem državam šlo slabše, zdaj, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo, še vedno pa eh, je tu vprašanje, ali bo to povezano s prehodnim sporazumom. In še za konec, eh, preh ta prehodni sporazum Združeno kraljestvo ustraja na tem, da bi se to povezalo z izplačilom, ampak to še vedno ni dokončno. Sama vsaj menim, da je to neke vrste dovoljenje, eh, ki sicer vpliva na britansko javno mnenje, ampak mislim, da eh, ne bi smeli pustiti, da bi se takšna izplačila povezala s dokončnim izstopom Združenega kraljestva, ker bi bilo to zelo slabo za Evropsko unijo. Hvala lepa. Zdaj bomo nadaljevali z drugim delom naše delavnice točka o kmet, trgovini s kmetijskimi izdelki med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, trenutno stanje in morebitni učinki brexita. Govorca bosta gospa Cecilija Belora in gospod Jean Fure. Z Centra za mednarodne raziskave in ekonomsko modeliranje v Parizu. zdaj se bomo torej lotili vidika trgovine in prosil bi vas, da se pri vprašanjih dotaknete le trgovinskih vprašanj. Izvolite. In tež probajstva, tež vaše pajstvo 20 minut. Na voljo imate 20 minut. Please start. Good morning and thank you. Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za pozornost. Predstavila bom glavne ugotovitve prvega dela našega poročila. Te ugotovitve temelijo na analizi trgovinskih odnosov, trenutnih trgoni, trgovinskih odnosov med 27. terico EU in Združenim kraljestvom. V drugem delu pa bo kolega Žan Ore podal pregled glavnih rezultatov simulacij, ki smo jih opravili glede možnih eh, scenarijev za svet po Brexitu tudi v primeru, da ne bo sprejet oziroma sklenjen eh, dogovor z Združenim kraljestvom. Trgovinska statistika. Ta nam lahko pove veliko glede najpomembnejših sektorjev in držav, ki bi lahko utrpele posledice zaradi brexita. Če si pogledamo same številke, najprej ugotovimo, da prihaja do nesimetričnosti. Združeno kraljestvo je druga največja država 28-terice EU, če pogledamo gospodarske kazalnike, gospodarski obseg, torej BDP in BDP na prebivalca. In to je tudi druga država glede na število prebivalcev, ko pogledamo torej obseg eh, trga. Upo ugotovimo pa, da je primerjavi s 27-terico majhna država, če je vseh 27 držav vzamemo kot blok, ker je BDP 27-terici petkrat večji kot BDP Združenega kraljestva. Vseeno pa je Združeno kraljestvo zelo bogata država in tudi ki v na njo vpliva geografska danost, torej lega v Evropi, tako da lahko pričakujemo velike razlike. Te poprečne številke pa vseeno vsebi skrivajo nekatere specifične situacije za nekatere države in za nekatere sektorje v Evropski uniji. Združeno kraljestvo je na teh področjih in s temi državami posebni partner in te države in regije bojo posebej prizadete zaradi strogega Brexita. Kako je s trgovinsko statistiko? Najprej metodološka pripomba. Vse številke, ki jih boste videli tule in ki jih lahko preberete v poročilu, so poprečne številke od leta 2013 do 2015. Našo analizo smo želeli pripraviti na podlagi povprečnega leta. Želeli smo se izogniti vsem specifičnim evropskim vplivom, saj deloma. V drugi preglednici vidite, bilateralne takove med 27-terico in Združenim kraljestvom. In ti so vredni približno 575 milijard evrov na leto. In trgovina na področju kmetijstva je majhen delež tega, samo okrog 11 odstotkov. Veliki učinki pa bi se vseeno lahko zgodili na tem področju. Makro spremembe pa bodo predvsem pogojene situacijo v proizvajalskem sektorju. Ne bo toliko vpliva na živila. Trgovinska bilanca je pozitivna za 27 terico, tako za proizvajalce kot za agroživilski sektor. Združeno kraljestvo igra pomembno vlogo pri eh, agroživilskih izvozih. Ti predstavljajo 9 odstotkov vseh agroživilskih izvodov, izvozov 27-erice. Ker bi radi želeli biti kratki, se bomo osredotočili samo na izvozne vidike. Seveda pa so na voljo tudi številke o uvozu tudi v poročilu in lahko o tem razpravljamo potem ob krogu razprav. Vprašanje se torej glasi, kateri so glavni izvozniki, kateri so glavni sektori, ki izvažajo Združeno kraljestvo. Z drugimi besedami, katere sektorje bo Brexit najbolj prizadel? Preglednice tule vam pokaže glavne sektore, ki izvažajo v Združeno kraljestvo. Da bi bili dosledni tudi z drugim delom, uporabljamo posebno eh, klasifikacijo blaga v skladu s podatkovno bazo GDAP prvi sektor v tej bazi, ki je tudi najpomembnejši izvoznik eh, v Združeno kraljestvo, so živilski proizvodi. So pa to tudi živalski pripravki in druga predelana živila. Na leto zabeležimo 17 milijard eh, evrov izvoza na teh področjih na to sredi sektora mesa in povezanih proizvodov, tudi mlečnih proizvodov. Če bi upoštevali samo govedino, gre za 11 milijard iz izvoza, kar je več kot izvoz pijač in tobačnih proizvodov, ki znaša 7 milijard. Nemčija, Francija in Irska so glavne proizvajalke v teh sektorjih, kot vidite na razpredelnici in naslednja razpredelica to tudi potrdi. Če upoštevamo vse agroživilske sektorje, ne samo glavne izvozne sektorje, ugotovimo, da so Nizozemska, Francija, Irska in Nemčija največje izvozniki, na to posledi skupina Španije, Italije, Belgije in eh, Danske kot eh, skupina drugih največjih izvodni, izvoznic. Na sliki pa je najpomembnejše tisto, kar je označeno z, re, z rdečo, kar je delež eh, nad 5,6 odstotkov izvozov agroživilskih proizvodov v Združeno kraljestvo. Tu gre za zelo znaten delež, v vsakem primeru veliko večji kot tisti, ki velja za druge države, ki, kjer znaša delež pod en odstotek glede vrednosti, tu je treba upoštevati zaščito, s katero se bodo soočali strokovnjaki iz Evropske unije v primeru Brexita. Danes nimamo tarifnih eh, dajatov, carinskih dajatov za države članice EU, imamo pa ne tarifne ukrepe vendar pa imajo ti ukrepi vseeno lahko učinke in ta učinek se meni ne zdi nezanemrljiv. Naprimer, gre za zahteve glede označevanja izvora mesa, recimo, to bi lahko vplivalo na trgovino v primerjavi z situacijo na notranjem trgu. Potem kako je z netarifnimi ukrepi, ki so m, mm, danes prisotni, ki so označili zrdečo na razpredelnici zrdečo. Potem pa še ekvivalent ad valorem, to je vrednost tarifne kvote, ki bi imela enak vpliv kot netarifni ukrep pri trgovanju. Torej, v primeru teh netarifnih ukrepov, ki smo jih upoštevali pri analizi. Kaj vidimo na tej razpredelnici? po brexitu, v primeru, da ne bi imeli trgovinskega sporazuma z Združenim kraljestvom, se bo okrepila trgovinska zaščita. Zaradi tega prihaja do razlik med obema stol, stolpcema v vsakem sklopu. Potem imamo vrednost na levi od nič do 120, kar eh, znaša maksimum v skladu z Svetovno trgovinsko organizacijo in predstavlja najbolj uh, prednostne države. Treba je poštevati, da bo Evropska unija sprejela tudi nove zahteve in da bo lahko prišlo po brexitu do razhajanj. V letu 2015 bodo poprečni netarifni ukrepi znašali približno 45 odstotkov, kar je približno 20 odstotnih točk več kot eh, sedaj. Druga pomembna zadeva se nanaša na sektorje. Sektori, ki už, bodo uživali največ eh, zaščite, so tisti, ki, um, s katerimi se največ trguje. Tu gre za mlečne proizvode, živilske proizvode in eh, mesne proizvode. Na teh področjih predvidevamo, da bo prišlo do znatnih vplivov. Sedaj bi komentirala še zadnjo preglednico. Ta preglednica združuje dve vrsti informacij. Najprej vrednost trgovine in eh, trgovinsko zaščito. Tule so navedeni isti sektori kot prej na prejšnji prosojnici, prosojnici 4. Sedaj pa smo jih razvestili glede na vrednost trgovine. Na to pa smo to pomnožili z zaščito. Kaj je glavno sporočilo? trije sektori, ki so označeni z oranžno, so veliko više na seznamu, kot so bili prej. Mesni proizvodi in uh, mlečni proizvodi so sedaj na razpredelnici veliko pred za uh, mesnimi proizvodi ali pa pijačami in tobačnimi proizvodi, kar pomeni znatne vplive za nizozemsko in irsko, ki sta glavni izvoznici v teh sektorjih. Vidimo, da so te podatki zelo zanesljivi in predstavljajo sliko na področju trgovine. Na podlagi splošnega gospodanskega mm, modeliranja pa lahko razmišljamo tudi o makroučinkih, recimo kar se tiče preselitve proizvodnje ali potrošnje. Hvala. Mi smo preučili najprej trgovinske podatke in na to ocenili, kakšen bi lahko bil svet po Brexitu. Uporabili smo model Mirage na podlagi Svetovne trgovinske organizacije in ne bom se spuščal v, v prevelike podrobnosti. Razmišljali smo, kaj bi se zgodilo, če bi delali tako kot dosedaj, če bi Združeno kraljestvo ostalo v, Združen, v Evropski uniji. Na to pa smo ta izhodišnji model primerjali z morbitnim Brexitom. Upoštevali smo podatke iz Svetovne trgovinske organizacije, v skladu s katero je Združeno kraljestvo opredeljeno kot država z največjimi ugodnostmi. Uporabili smo podatke, o katerih smo pravkar govorili. ne bi pa se pri tem spuščal v različne zakonske okvire. Torej, situ, scenarij um, STO je scenarij, ko bi delovali na podlagi zahtev STO brez sporazuma z Združenim kraljestvom. Če si pogledamo trgovino, vidimo torej posamezne sektorje in uh, obseg vpliva na posamezne države. In tu vidimo bolj ali manj iste sektorje, kot jih je predstavila kolegica prišlo bi do znatnega zmanjšanja trgovine v poprečju za 62 odstotkov, kar se tiče izvoza iz 27-erice v Združeno kraljestvo. Pri nekaterih sektorjih vidimo, da pride do večjega vpliva kot pri drugih eh, živilskih sektorjih, recimo, o katerih smo pravkar govorili. Živilski sektor eh, se stoji tudi iz eh, živilske krme in predelanih proizvodov. Tole vidimo pa še tudi druga živila in um, belo meso, kjer bi prišlo do upoznatnih vplivov. Pri belem mesu, mlečnih izdelkih, rdečem mesu in sladkorju bi prišlo do velikega upada, več kot 90 odstotkov, kar pomeni, da bi se ti sektori v trgovanju z Združenim kraljestvom popolnoma sesuli. Potem izvoz iz različnih regij 27. terice v Združeno kraljestvo, tu opažamo enaka razhajanja med državami. Tule so navedene države po velikosti, glede na to, um, koga bo to najbolj prizadelo. Tu so Nizozemska, Irska in Francija, ki so največje izvoznice v Združeno kraljestvo. Vidimo pa tudi relativni učinek. Nekatere države bi lahko bile močno prizadete na področju trgovanja, predvsem Irska, ki bi se lahko soočala z več kot 70 odstotnim zmanjšanjem izvoza agriživilskih proizvodov v Združno kraljestvo. Potem med drugimi državami 27. terice bi podobno veljalo za Polsko. Potem v drugih državah, kjer imajo velike sektore, ki so ki izvajajo v Združeno kraljestvo, pa bi lahko bili bolj, bolj zaščiteni. Recimo Švedska, Francija in Španija se soočajo samo z 50-odstotnim zmanjšanjem izvoza v Združeno kraljestvo ali če manj kot 50-odstotnim zmanjšanjem. Tako da so učinki nekoliko bolj omejeni. Tule vidite, da so največje izvoznice najbolj potencialno prizadete zaradi brexita. Lahko pa gremo še korak dlje. Več učinkov je tu pomembnih. Izvoz v Združeno kraljestvo se bo zmanjšal, kar pomeni, da se bo zmanjšala tudi kmet... ekonomska dejavnost v agroživljskem sektorju. To smo sedaj odrazili tule stolpci. Nekateri sektori so manj izpostavljeni Brexitu, nekateri drugi sektori pa igrajo pomembnejšo vlogo, recimo trgovina z Evropsko unijo se bo povečala. Zakaj? Evropski potrošniki bodo imeli koristi zaradi novih zaščitnih trgov, zaradi tarif in netarifnih ukrepov, kar pomeni, da bodo bolj konkurenčni na lastnih eh, notranjih domačih trgih, torej na trgu preostale 27 terice. To vidite zapisano v modri torej to je modri stolpec na preglednici. Več bo torej priložnosti za trgovanje na skupnem trgu, vendar pa bo to nasplošno samo v obsegu, ki ne bo nadomestil manjkajočega trgovanja z družnim kraljestvom. Potem pa še manjša obrobna pripomba, ampak uh, vseeno bi prišlo do konkurenčne prednosti v odnosu do drugih držav v svetu. Tu gre za večjo konkurenčnost evropskih proizvodov. Združeno kraljestvo bo deloma izgubilo svojo konkurenčno vlogo zaradi tega, ker bo prišlo do presihajočega povpraševanja na strani 27. erice. Evropska unija pa bo po drugi strani imela korist zaradi relativne konkurenčnosti po izstopu Združenega kraljestva. In še zadnja pripomba. Irska in nizozemska res izstopata pri tej analizi zaradi tega, ker bo, se boste soočali z največjim zmanjšanjem dejavnosti v omenjenih sektorih in drugi zaradi tega, ker nimata koristi zaradi tega prej omenjenega učinka večje konkurenčnosti. Zakaj ti dve državi sta močno odvisni od proizvodov iz družnega kraljestva, tudi, torej pol izdelkov iz družnega kraljestva? Njihova konkurenčnost bi se lahko povečala zaradi zaščite, ampak ne bo tako zaradi tega, ker se bodo soočali z večjimi stroški za uvoz pol izdelkov. Več informacij si lahko preberete v študiji. Bom pa spregovoril še o nekaterih podrobnostih. Seveda se situacija med posameznimi državami in sektorji res močno razlikujejo, ampak tale map, karta prikazuje, kateri so sektorji, ki bodo najbolj prizadeti v vsaki državi, recimo, ko gre za pecivo, hrano za male živali ali pa meso. V Španiji vidimo, da bosta prizadeta sektorja svežega sadja in zelenjave in žitaric in uh, sektor um, mesa in uh, perutnine na polčkem recimo. Nekateri sektori pa bodo imeli korist zaradi brexita, zaradi tega, ker bodo njihovi proizvodi nadomestili proizvode Združenega kraljestva na notranjem trgu. Uh, To velja recimo za sektor žita v Španiji in sektor eh, rdečega mesa oziroma govedine v Franciji. Ti proizvodi bodo nadomestili manjkajočo proizvodnjo iz Združenega kraljestva. Sedaj pa še bolj splošni pregled stanja v Evropski uniji. Če se pogledamo dodano vrednost in eh, gospodarsko aktivnost v agroživilskem sektorju, vidimo dve stopajoči skupini držav. In v prvi skupini je Irska, zaradi tega, ker bo to najbolj prizadeta država. Agroživilska dejavnost, agroživilska proizvodnja se bo tam zmanjšala za kar 16 odstotkov. To je element, ki ga v študiji še posebej izpostavljamo. Druge regije so manj prizadele, recimo Belgija in Luksemburg sta med tistimi državami, ki bi še največ utrpeli za Irsko. Zanimivo je, da je Britanija tu označila zeleno barvo. Če namreč eh, ponovno vzpostavite carinjenje med 27. Eh, in Združenim kraljestvom, bo to imelo tudi protekcionistični učinek na notranji trg Združenega kraljestva in njihova gospodarska dejavnost bi se lahko povečala za 2 odstotka, kar se morda ne sliši veliko, ampak eh, je znaten rezultat, ki ga je pokazala naša študija. Glede skupnih združenih podatkov ne bom eh, izgubljal besed, ampak jasno je, da če povečamo tarife, če povečamo carine, se zvišajo tudi cene za potrošnika. To vidimo tudi na tej prosojnici. Vidimo pa, da je vpliv na cene dokaj zanemrljiv za države članice EU. Ni kakšnega realnega vpliva na ceno proizvodov za Irsko, pa je situacija drugačna, kajti uvedba carin bi lahko prinesla kar 5,4 odstotno povečanje končne cene agroživljskih proizvodov. Glede končnih ugotovitev Tu ne bom dolgovezil zaradi tega, ker gre za moza to, kar sem že omenjal. Če sklenem. Pomembni so vplivi na Irsko in Nizozemsko. Drugače pa bo prišlo do nekaterih eh, prilagoditev, najnejši vplivi pa se bodo zgodili predvsem v odnosu do teh dveh držav, predvsem kar se tiče Irske. Hvala. Kujeme, občerame sesije pitanje, vypovedi. Najlepša hvala, sedaj pa odpiram razpravo. Gospod Agnew. Thank, thank, thank, thank you, um, this is the... Najlepša hvala, predsednik. To je tisti ključni element. Gre za trgovinske odnose med Združenim kraljestvom in predstavko Evropske unije, sploh kar se tiče kmetijskih proizvodov. To terja nekaj časa. Žal pa ta čas zapravljamo zaradi evropske zahteve po stotih milijardah evrov, kar tako kot strela z jasnega. To ni razumno in nam to ni všeč. Medtem, ko mi razmišljamo, tratimo čas. Nekatere države v Evropski uniji si želijo ustreznega trgovinskega sporozuma z Združenim kraljestvom Francija, Irska, Nizozemska, Španija in Irska. Želijo takšen sporozum, ki bo koristil njihovim kmetom. Tudi kmetje se tega želijo. Nisem se zavedal, da je situacija na področju predelanega mesa in eh, belega mesa za Francijo tako zelo pomembna, tako da bi Francijo pozval in tudi vaša kmetijska združanja, da se bilateralno dogovorijo z Združenim kraljestvom. Ne računajte na Junkerja, Junkerja ali na Barnjeja. Potrebujemo trgovanje. Regulativna neskladnost je nekaj, kar izhaja tudi iz tega poročila opažamo, da če imamo enoten trg, je treba spoštovati enake standarde. Tudi v primeru uh, s sporazumi s tretjimi državami, v primeru um, nizozemskega izvoza um, ovčjega mesa, vidimo, da se ne izpolnjujejo zahteve glede elektronskega označevanja, tako da lahko prihaja do kakšnih eh, izjem, tako da morda iz poslovanja mednarodnega sporazuma sporazuma Združenih kraljestev ne bo takšna težava. Gospod Andriju. Najlepša hvala. Kar veliko vprašanj se mi zastavlja. Zanima me, kako naj bi sklenili sporazum med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Gre za različne scenarije glede morebitnih sporazumov. Govorili ste tudi o scenariju v okviru STO. Dejali ste, da bi lahko imeli neke vrste prostotrgovinsko območje med 27. terico in Združenim kraljestvom. Tu gre za dva različna primera, o katerih ste govorili. In to so tudi ti vidiki, ki so v tem sporozumu, ko imamo danes. Tu se postavljajo pod vprašanje um, sporozumi, ki že obstajajo, torej prostotrgovinski sporozumi, ki smo jih že podpisali. In ne moramo zanemariti teh vidikov. Imamo neposredne vidike, glede na izbiro Združenega kraljestva, potem pa imamo tudi posledice, glede na druge sporozume na področju prostotrgovinske izmenjave. Gospod Dorfman. Ja, danke, gospod Dorfman. Äh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tole se mi je zdelo zelo zanimivo. Hvala za predstavitev študije. Vprašanje ali dve bi imel. Združeno kraljestvo uvaža recimo mm, meso in potrošniki so navajeni na določeno vrsto okusa. Zanima me, ali ste v tej študiji preučili oziroma zanima me, kakšna je bila vaška, vaša prepostavka, kar se tiče trgovinskih odnosov med Združenim kraljestvom in preostalim svetom. To je zelo pomembna točka. Gre za trgovanje z ZDA, z Merkosurjem, Kanado ali pa za Avstralijo. Ali tam eh, izvajo trgovino v okviru STO ali so tam sprejeti um, prostotrgovinski sporazumi? Ali, prihaja, do, ali bi lahko prišlo do nadomestitve evropskih proizvodov v Združenem kraljestvu z proizvodi, ki prihajajo iz drugih delov sveta? Uh, Drugo vprašanje, ki bi ga zastavil, se nanaša na ne, na katere sektorje kmetijstva v Združenem kraljestvu. Predstavili ste situacijo pri posameznih sektorjih in recimo viski bi verjetno lahko izpostavili kot del kmetijstva, ki je zelo pomemben z vidika izvoza iz Združenega kraljestva Evropsko unijo. In v trženje v okviru sporazuma STO bi pomenilo, da bi se cena viskija močno povečala. Lahko bi se zgodilo, da bi ta trg zaradi tega se v Evropski uniji tudi sesul. Gospod Fenegan. Najlepša hvala. Jasno je, da če bomo morali spoštovati pravila STO, da bo situacija dokaj zaskrbljujoča za Irsko in vesel sem, da sta dva poslanca danes pregovorila o tem, da pri, gre pri Evropski uniji za solidarnost in če je res tako, potem eh, ni treba, da nas skrbi. Gospod Barnier bo potem tudi upošteval dejstvo, da bo Irska najbolj prizadeta zaradi Brexita. Eden izmed govorcem za predsedniškim omizjem je dejal, da Združenemu kraljestvu ni treba izbrati situacije, ki bi poslavšala stanje za vse kar je čudovito slišati in vsi moramo to sprejeti. Vemo, da so evropejci naveličani zaradi Brexita in eh, Združeno kraljestvo je tudi nezadovoljno eh, z nami. Zdi se, kot da prihaja do ločitve in se starša pričkata glede skrbništva. Potrebujemo solidarnost. Te pa nismo videti na zadnje, ko smo poskušali odpraviti pritisk tistih, ki so pritiskali na Grčijo. Tukaj le pa res potrebujemo solidarnost. To je treba upoštevati. Združeno kraljestvo bo ostalo v neke vrste carinske unije, zato morajo biti obe strani razumni, ampak ne vidim, da bi bili številni razumni. Številni poskušate samo nabirati točke in um, se veste seliti na račun drugega. Radi bi, da se upošteva, kad Katere države bodo najbolj prizadete? The... Gospod McCarthy. Rad bi se navezal na to, kar sem povedal že pri prejšnjem poročilu. To je močno povezano z učinkom hard Brexita na irske kmete. To bi moralo predramiti vsakega kmeta, ki meni, da Brexit na ne bo imel vpliva. To poročilo kaže, da severna Irska nima konkretnih številk, ki bi jih lahko pripisali samo Severni Irski, tako da ne moremo potrditi tega, kar sam menim, da bi se lahko zgodilo, da bi, se, da bi lahko Severna Irska še bolj utrpela posledice kot uh, preostanek otoka. Severna in južna Irska bi morala, severni in južni del Irske bi morala ostati skupaj in v carinski uniji z Evropsko unijo. Treba je zagotoviti kohezijo oziroma ohraniti kohezijo, kar se tiče mm, enotnega trga proizvodov. Treba je najti posebno ureditev torej. Če vlada Združenega kraljestva res stoji za svojimi besedi, da želijo imeti prepustno mejo, brezšivno mejo, potem je treba zadeve izboljšati in predviditi možnost eh, prosto trgovine tudi med severom in jugom. če se odločijo, da bodo Anglija, Wales in drugi deli se raje odločili po svoje, potem bi morali na bilateralni ravni sprejemati vsa, vse proizvode, ki prihajajo z Irskega otoka brez omejitev. Obenem pa bi morali upoštevati tudi, da morda ne bo prišlo do sporozuma v obratni smeri. To bi bil pravi znak eh, solidarnosti in pravi preskus za britansko vrado, ki pravi, da želi spoštovati sporazum eh, Velikega petka in eh, vse mirovne sporazume sprejetih v zadnjih 20 letih. Če res želijo zaščititi gospodarstvo in kmetijstvo na Irskem, na celem otoku. To moramo zahtevati. Gospa McKinnis. Najlepša hvala, predsednik. Samo nekaj vprašanj bi imela glede vaših glavnih ugotovitev. Dejali ste, da se bodo nekateri evropski izvozi popolnoma sesuli in navedli ste sektorje, v katerih se bo to zgodilo. Skrbi me, danes potekajo pogajanja hm, na komisiji v primeru, da ne bo sklenjen sporazum, kako bo Združeno kraljestvo zapolnilo vrzeli, kako bodo polnili police trgovin. Danes vemo, da se hrana dovaža pravočasno, ni nikakršnih zalog. Treba pa je graditi na zaupanju med prodajalci in potrošniki, kaj bo v primeru scenarija popolnega poloma ne morem si predstavljati, kaj bi se res zgodilo. Moja država, Irska, bi bila močno prizadeta zaradi tega in potrdili ste samo to, kar že vemo. Če bo prišlo do premestitve naših uh, proizvodov iz govedine in čedarja iz Združnega kraljestva, bomo morali najti trg za te proizvode kje drugje bodi si znotraj preostanka 27-terice Evropske unije in verjetno po veliko nižjih cenah ali pa na trgih izven Evropske unije. Bi lahko dobili kaj več informacij. Mi smo v tistem nevarnem območju, na zemljevidu smo bili označeni za rdečo. To velja za vsa ozemljevidske. Poleg tega imamo še druge težave. Na Irskem otoku imamo veliko surovin in veliko teh surovin je sedaj evropskih. Krave proizvajajo mleko, pripravimo proizvod, ki gre čez mejo in zanimajo nas, kako bo v tem primeru. Kmetje, kot je gospod Nikolson, vam bodo dejali, da imajo krave, ki se pasejo na eni strani irsko-irske meje, pomovze pa se jih na drugi strani kaj bi se zgodilo v primeru Brexita? Naš cilj bi bil, da ne bi bilo meje. Moj skled bi bil, kot vam vedno pravim, kolegi, Združeno kraljestvo mora ostati v carinski uniji. Uh, Gospod Nikolson. Najlepša hvala predsednik. Vsi, ki kaj vedo o tem področju oziroma ki so preučili situacijo, vedo, da če se zadeve zalomijo, da se znajdemo v scenariju STO in to je nočna mora. Vsi bomo izgubili. Zanimanjem sem prisluhnil kolegu Kartiju, ampak čisto iskreno, danes samo podaja tiskovne izjave za svoje voljivce doma namesto da bi se osredotočal na prave težave. Zdi se, da bi rad uh, ohranil svojo torto, čeprav bi jo rad tudi pojedel. Težav, s katerimi se soočamo, ne moremo razrešiti, ne da bi upoštevali trgovinskega vidika, o čemer pa bodo odločali drugi, seveda. Gospod Karti, 80 odstotkov agriževilskih proizvodov Severne Irske, je neposredno trženih na trgu Združenega kraljestva. V okviru STO potem ne bi bilo nobene kontrole, ker bi šlo za skupni trg, ne bi bilo notranje meje. Težava kmetov iz Republike Irske pa pomeni, da bi bili prizadeti zaradi te ureditve STO. Vsi pravijo, da je treba razmišljati kreativno izven uveljavljenih okverov. Vsi govorijo o carinski uniji in enotnem trgu. Ampak carinska unija in enotni trg nekoč nista obstajala, ustvarili smo ju zaradi enotnega trga. Ali ni razumno razmišljati, da če bo združeno kraljestvo odšlo, da razmislimo o novi carinski uniji in o novem trgovinskem sporazumu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. S tem bi razrešili številne težave. Ne morete reči, da carinske unije ne morete spreminjati. Sam bi resno podvomil v to. Mislim, da moramo iti dlje. Mislim, da je treba to izpodbijati. Če želite biti inovativni, če želite ukrepati, če želite najti rešitve, s katerimi bomo odpravili težave, je to tisto, na kar se morate osredotočiti. Um, uh, um, Hvala, predsednik. Čeprav sem za to, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, pa moram reči, da vseeno lahko vidimo nekatere pozitivne točke kljub uh, številnim pomislekom. Treba je upoštevati tudi razdaljo, ki jo prepotujejo proizvodi od pro, kraja proizvodnje do potrošnje. Na 35 strani vidite to. Kar se tiče nizozemske uh, in irske, gre za geografsko bližino, zaradi katere boste ti dve državi najbolj prizadeti. Zaradi tega ni nenavadno, da države, ki so pač blizu Združenega kraljestva, bolj trgujejo z Združenim kraljestvom kot druge. Uh, z vedika Združenega kraljestva, če bi manj trgovali z Evropsko unijo po brexitu in bolj trgovali z, drugim, z drugimi deli sveta, bi teoretično sicer lahko imeli cenejše proizvode, bi pa bil okoljski učinek veliko večji, tako da bi bil okoljski vpliv zelo velik. Kar se tiče meja z Evropsko unijo, mislim, da bi bilo dobro razmisliti tudi o miljah, ki jih eh, opravijo živila. Morali bi razmisliti tudi o sezonskosti. sezonskosti. Ozaveščati bi morali zaščiti ljudi, da naj ne jejo nesezonskih proizvodov zaradi tega, ker jih v določenih obdobjih ne moremo proizvajati in jih je treba uvažati iz odaljenih eh, krajev. Morda bi lahko izpostavili to, in morda potem situacija ne bo več tako črnogleda. Najlepša hvala, s tem smo izčrpali seznam govorcev. Sedaj pa deset minut za odgovore. Uh, hvala za vsa ta vprašanja. Mogoče bi najprej odgovoril na to, kar ste spraševali o Severni Irski. Seveda bi bilo zelo zanimivo preučiti specifični primer te regije v Združenem kraljestvu. No, v čem je težava? Po eni strani imamo podatke, ki jih uporabljamo, ki niso tako točni, po drugi strani pa se res želimo osredotočiti na preostale člane Evropske unije. Kajti veliko študij smo že imeli, verjetno lahko najdete tudi nekaj literature o tem, kaj se bo zgodilo za Britanijo za kmete iz Britanije in Severne Irske zlasti. Torej, žal nimam nekih posebnih komentarjev o tem vprašanju. Potem drugo vprašanje. Večkrat smo to slišali in sicer, kaj Združeno kraljestvo in Evropska unija lahko storite sedaj, da se izognete tej situaciji? Kaj smo upoštevali? Tega sicer ni v študiji, ker to parlament ni neposredno zahteval. Predstavili naj bi rezultate STO, ampak mi smo predstavili nekaj številk. Skušali pa smo seveda preučiti, kaj se bo zgodilo s prostotrgovinskimi sporozumi med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. No in seveda imamo tu tudi veliko učinkov, ki sem jih pravkar omenil, ki potem kar izginejo. Pak ne vsi. Kajti za številne sektorje gre pravzaprav tu za regulativno razhajanje. To je bistveno vprašanje, zlasti za največje. Recimo, če se vrnem nazaj na številko tu na prosojnici. Tu bi rad podaril torej, primerjavo med tem scenarijem, ki sem ga prej omenil, torej imamo črno in uh, modro barvo na ekranu. Torej imate te črne stopce in pri modrih stopcih ni regulativnih razhajanj. To pomeni, da Združeno kraljestvo stane pri istih pravilih kot Evropska unija. V številnih sektorjih to vpliva v 50 odstotkih na trgovino, torej tu gre za pol-pol porazdelitev, ampak pri belem mesu, pri mlečnih izdelkih, in pri rdečem mesu pa vidimo, da ne bo trgovine zaradi tarif. Pri drugih sektorjih pa so regulativne razhaje najpomembnejše, ampak mogoče ne na vseh področjih. Potem samo trenutek. Ja, in potem glede podnebnih učinkov pri živilih. Tu imamo dobre in slabe vedike te situacije. Tudi pri koruzi, recimo, mogoče bomo imeli prevoze tudi preko kanala. Globalni učinki bi lahko bili dobri za Združeno kraljestvo. Ne vem, nisem preučil vseh številk. To bi morali previdno preučiti pred sklepi. Ampak ni pa tako jasno, da bi to bilo slabo za okolje. Sedaj pa vprašanje o tem, kam gre izdelek. Če ne gre v Združeno kraljestvo, prav imate, gospa Magines, ko pravite, da gre to v preostali del Evrope po nižji ceni. In zato imamo takšne učinke na evropske potrošnike. Če si pogledate zadnjo razpredelnico tu na ekranu, na levi, levi stolpec, imate nekatere sektorje, ki imajo več prednosti zaradi nizkih cen. To je skupni seštevek za vse izdelke, ne le za mesne izdelke. Recimo za Nemčijo, Italijo, Polsko lahko vidite, da imajo potrošniki kar nekaj prednosti zaradi teh nižjih cen. Ker je proizvedenega preveč mesa, preveč izdelkov. Ampak poprečju na splošno ne moremo tega tako meriti. Primerjavi z negativnimi učinki na potrošnike, če imamo te tarife. No še enkrat, seveda je to za Jersko posebno drugačna zgodba. Tako. Ja. Samo malce. Bi še kdo kaj dodal, kolegica? Ja, potem smo slišali vprašanje o tem, kako je s prostalim delom sveta, kako je s trgovino. To je zelo zapleteno pravno in gospodarsko vprašanje. In prav zaradi teh razlogov je glavni odgovor ta, da je tu veliko negotovosti in ne vemo, kaj se bo tehnično gledano zgodilo. No, če sem prav razumela ta predlog in to zgodbo tu, imamo trgovinske sporozume, ki zadevajo le blago in so bili podpisani v okviru izključne pristojnosti Evropske unije, kar pa meni, da bomo potrebovali ponovna pogajanja z Združenim kraljestvom glede teh sporozumov, sicer bodo ukinjeni za Združeno kraljestvo. Ampak to je edino, kar je gotovo. Glede preostalega ne vemo, kaj bo ampak tu vidimo simulacijo in poročilo in tem nismo spremenili nič. Torej, Združeno kraljestvo ohranja iste tarife, isto trgovinsko zaščito, tudi odnose do vseh drugih držav pri izvažanju in pri uvažanju. Isto velja za Evropsko unijo, edino, kar se bo spremenilo, so tarife in trgovinska zaščita med Evropsko unijo 27 terice in Združenim kraljestvom. Torej, sveda smo tu želeli izolirati en sam učinek, ampak lahko pa imamo druge učinke, ampak stvari niso gotove, ne vemo. Kot je rekel Žon, imamo tu kar nekaj takšnih vidikov, imamo nekaj simulacij z drugimi scenariji. Verjetno bi lahko dali na voljo nekaj razpredelnic in grafo, da bi to vsaj malce pokazali. Potem pa imamo tu še to zgodbo o tarifnih kvotah tudi to recimo je zelo, zelo negotovo vprašanje. Tu o tem nimamo hipotez, ni sprememb in zaenkrat ne predvidevamo, da bi spremenili te tarife in kvote, ampak tu se tudi odvijajo določene vidiki in stvari se premikajo naprej. Ja, res je. Potem, kako je z blagom, ki se ne bo več izvažalo v Združeno kraljestvo, kam bo šlo? To velja tudi za posebne programe živil. Ampak kaj mi pravi intuicija? Kaj zelo dobro deluje v gospodarstvih? Empirično gledano je to tudi bilo dokazano. Torej, da na gospodarstvo vplivajo tudi te verige in izvozi, da gre izvoz v najbližjo državo ali pa v največjo. Včasih tu prihaja do frikcij. Recimo, če ste zelo blizu, izvažam vašo državo, če pa imam neko drugo večjo državo, ki je mogoče malce bolj daljena, pa bom izvažal tisto večjo državo. Tu lahko razumete, kakšne so ta razhajanja. Potem pa imamo tudi druge dokaze o tem, kako je z diversifikacijo trgovine, kam gredo stari proizvodi, ki so se prej izvažali v Združeno kraljestvo. Deloma bodo šli v preostali del Evropske unije, deloma v tretje države, ampak dobro, verjetno bomo imeli več informacij o tem v samem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Imate vprašanje? Ja, glede prekenitve dobavne verige, ne vem, mogoče tega ni v vaše študije, ali lahko pokomentirate dobavno verigo? So the... Um, ja, dobavne verige so nekako obravnavane v tej študiji, pa ne neposredno. Imamo te podatke, znotraj podatkov imamo specifični del, ki se nanaša na odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, glede tega, kakšne so povezave med temi dobavnimi verigami. V simulaciji imamo tudi trgovinski STO scenarij in v tem so dobavne verige sicer omenjene, ampak niso pa izredno upoštevane v teh modelih, kar pomeni, da imamo tudi druge razlike, če se spustimo v podrobnosti, ampak tu smo upoštevali le umestne prispevke pri potrošnji in potem tu lahko poprečju izsledimo, odkot proizvodi prihajajo, poprečju, z katerih dobavnih verik, kako je to organizirano, ampak nimamo pa informacije o specifičnih sektorjih. To so najnovejše informacije, eh, tak je naš model dela. Mogoče bomo to taktiko spremenili v prihodnosti, ampak zaenkrat v tem okviru to ni možno. Dobro, hvala lepa. Hvala. Sedaj pa bomo zamenjali temo in tudi naše strokovnjake. Prisrčna hvala. Gremo na tretji del. Možne prehodne ureditve povezane s kmetijstvom v luči prihodnih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Tu bomo obravnavali institucionalne zadeve, kot sem že rekel. Bo z nami Alan Matthews. Zelo dobro ga poznamo, Dobrodošli, gospod profesor. Mislim, da imate 20 minut, ne več. Dobro jutro vsem skupaj. Veliko zadovoljstvo mi je, ker lahko predstavim tretji dokument od treh v današnji delavnici. Bojim se, da je dolg in podroben. Opravičujem se že vnaprej ampak zdi se, da je pri tej temi še najbolj pomembno, da se sredotočimo na podrobnosti. No, rad bi preletel glavno strukturo in glavna sporočila iz dokumenta. Preskočil bom podrobnosti v predstavitvi, to se lahko pojavi po tem vprašanju. Izhodišče je znano vsem tu v dvorani. Britanska premijejka je v govoru v Lancasteru in poznejših izjavah v eh, parlamentu in Firencah rekla, da Britanija želi zapustiti notranji trg. Želi zapustiti carinsko unijo, ima ambiciozne cilje glede trgovinskih sporozumov z Evropsko unijo, po drugi strani pa je premijejka omenila, kaj so najpomembnejše rdeče linije, to si poznate, kaj je najpomembnejše. Na Evropski uniji imamo smirnice, ki so bile sprejete na svetu. Potem imamo tudi to, kar je bilo oblikovano v resolucijah druge faze v parlamentu. In osnovno sporočilo je jasno. Država, ki ni članica Evropske unije, nima istih obveznosti kot članice, tako da ne more pričakovati istih pravic. Smirnice določajo, kako se bodo pogajanja odvijala. Videli smo zadnje rezultate iz vrha sveta, ki je potekal prejšnji mesec. Menda ni bilo dovolj napredka doslej, glede prve faze pogajanj. In tu imamo tri ključno vprašanja državljanstvo, pravico državljanov, finančno poravnavo in vprašanja, ki so povezane z irsko mejo. Ampak jasno pa je, da mora ta svet in pogajalec začeti z notranji posvetovanji glede razhajanji, da bi videli, kako se bodo prihodni trgovinski odnosi oblikovali, kot tudi prihodna ureditev. No, to je v kontekstu je v zadje. Te študiji sem skušal preučiti tri bistvena vprašanja. Najprej se skuša opredeliti, tako podrobno kot se je dalo, kakšno so trgovinsko vprašanje, kakšne so posledice odhoda Britanije in kako bo to vplivalo na prihodnje trgovinske odnose. Kakšni bi lahko bili blažilni učinki, pravim blažilni, ker se moramo soočiti z dejstvom, da trgovinski odnosi z Združenim kraljestvom ne bodo več enaki. Če Združeno kraljestvo ne bo več vključeno v Evropsko unijo, to ni možno, ne moremo replicirati predhodnih trgovinskih odnosov v prihodnosti, če država odide. Ampak seveda lahko blažimo nekatere posledice. Recimo, pogledal sem si nekatere možnosti glede teh odnosov. Drugič, tudi če dosežemo dogovor v okviru 50. člena pogajanjih pri umiku, torej, če imamo pravilen umik, vse nas se tu potem porajajo bojazni, da ne bomo pripravljeni marca 2019, da bi izvajali ta sporozum. Torej, na obeh stranih obstaja neka razumevanja glede prehodne ureditve, Britanci to imenujejo obdobje izvajanja in vsi vemo, da bomo potrebovali neko prehodno obdobje, da bi se izognili nenadnemu padu. In naj skušamo obrazložiti, kako bi se to lahko pravzaprav pojavilo in zgodilo v praksi. Potem tretji del študije, tu se pravzaprav res osredotočam na to domnevo, da se bomo znašli v situaciji, ko imamo pravilen, primeren umik, ampak tudi, če pride do neurejenega umika, če se vse razpade v poganjih, no in obstaja tudi možnost, da bi se to lahko zgodilo. In ko smo videli pri predhodnih dveh študijah, bi imeli tudi negativne posledice za kmete na splošno, za kmete v nekaterih državah, zlasti v tistih državah, ki sem jih preučil in tu imam tudi možnosti, ki so na voljo z Evropsko unijo. Tudi to sem upošteval, da bi videl, kako bi lahko blažili te morebitne izgube. To so tri glavne teme. Sedaj pa grem takoj na posledice na področju trgovine če bi imeli ta hard brexit, zelo hiter in odločen brexit, kot ga imamo v dokumentu. Torej, prvi vidik bi bil ta, da bi se ponovno uvedle tarife pri trgovini med 27 državami Evropske unije in Združenim kraljestvom. Ko gre za uvoze Združenega kraljestva, vemo, poznamo tarife ki bi jih naložili na izvoznike iz Združenega kraljestva, to imamo tudi v skupnih zunanjih tarifah, to si lahko pogledate v Tariku. Vemo, kako je z nekaterimi proizvodi, pri nekaterih proizvodih so lahko te tarife predvsej visoke. Za evropske izvoznike kmetijskih izdelkov Združeno kraljestvo pa še ni jasno, kakšne bodo tarife, ki se bodo uporabljale. Ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, Združeno kraljestvo je reklo, da želijo replicirati to, kar imamo v STO, evropske maksimalne tarife, torej pragove, ki so maksimalni, da ne bi mogli preseči teh pragov. Ampak ja, seveda, ko ima nekdo avtonomijo trgovinske politike, lahko tudi znižate tarife in vsi bomo, da imamo nekatere glasove, ne sicer v vladi, ampak nekateri glasovi izven vlade pravijo, da če želi Združeno kraljestvo postati globalna Britanija, mora pravzaprav znižati tarife enostransko na nič. Torej, ne vemo še, kako bo s temi tarifami, ampak mislim, da je to razumno domnevanje in to smo videli tudi v predhodnih študijah. Torej, gre za te tarife, ki bodo vsaj na začetku na sedani ravni Evropske unije. Pač šlo bo za to, kar Evropska unija že nalaga tretjim državam. Torej, to so predvsej visoke tarife pri trgovini. In drugo, kar mogoče ni povezano s trgovinskimi stroški, ampak tu to imenujem izguba preferenčnih trgovinskih odnosov. Do tega bo prišlo, ker je strošek resa sedaj v carinski uniji. Torej, cene živil v Združenem kraljestvu so pod vplivi tega, da Združeno kraljestvo porablja iste tarife pri izvodu iz teh držav kot druge v Evropski uniji. Tako da, ko izvozniki iz Evropske unije prodajajo na britanskem trgu, imajo neko preferenčno ceno, ki je višja od svetovne cene. Če moramo potem te izvoze podajati iz Evropske unije, nimamo istih cen, kot jih imamo sedaj na trgu Združenega kraljestva. In tu imamo dva načina, na katere bi lahko izkorenili preferenco Najprej gre za to, da se Združeno kraljestvo odloči, da zniža svoje tarife na nič, torej lahko imamo prostotrgovinski sporozum, ne da bi nalagali tarife neposredno na trgovino med 27. terico Evropske unije in Združenim kraljestvom. Torej, izognili bi se tarifnim omejitvam, ampak Združeno kraljestvo bi še vedno bilo manj privlačno, torej trg bi bil manj privlačen, če bi imeli enostranske tarife pod sedanjo ravnjo. Torej, to je en način, kako bi bil britanski trg manj privlačen. In drugo bi bilo to, da bi imeli dvojne učinke in sicer bi imeli tarife pri izvažanju v Združeno kraljestvo, pač to je ta hard Brexit scenarij seveda. Združeno kraljestvo potem ohrani precej visoke tarife, potem pa sklene prostotrgovinske sporazume s konkurenčnimi izvozniki, recimo z Avstralijo, Kanado, z državami Merkosur in tako naprej, tako da cene na trgu Združenega kraljestva upadajo. Torej, to bi pomenilo više tarife za izvažanje v Združeno kraljestvo za nas in cene in privlačnost britanskega trga bi bilo manjše. Torej, to je ta preferenčna obravnava. Tega imamo manj danes kot pred desetimi leti zaradi reform v skupni kmetijski politiki in zato, ker so se svetovne cene povečale v zadnjih letih. Ampak vseeno, pri nekaterih proizvodih, recimo pri eh, piščančjem mesu, pri govejem mesu, bi šlo za to, da bi se vzpostavilo neravnovesje glede na britanske potrošnike in evropske. Potem imamo tudi stroške, ki so tu v tretji alineji, gre za carino. Ampak tudi na tistih mejah, kjer ni težav, recimo med Norveško in Švedsko, med Francijo in Nemčijo ali recimo v primerjavi s švicarsko mejo, še vedno potrebujemo carinski nadzor. Zaradi varnostnih razlogov, zaradi preverjanja dokumentov, identitete to tudi piše v manifestu. In seveda imamo to tudi pri kmetijskih izdelkih, torej to je četrta točka, tu imamo lahko te regulativne stroške. Nasplošno je pri kmetijskih izdelkih tako, da če niso živalskega porekla, potem ni nobene zahteve, da bi imeli predhodno certificiranje ali pa da bi prišel do uvoza preko imenovanih točk. Ampak pri živalskih proizvodih pa ima Evropska unija zelo stroga pravila, kjer lahko uvažate izdelke preko mejnega nadzora, preko mejnih nadzornih točk, potem imamo tudi skladiščenje, laboratorije tam, ki jih potrebujemo za to, da bi lahko imeli preizkuse teh živalskih proizvodov. Torej, tu gre za meso in mlečne izdelke. Tudi pogostost teh eh, nadzorov je določena v zakonodaji, recimo za mesne izdelke imamo 20 odstotno zahtevo in pri mlečnih izdelkih in pri ribah imamo pa 50 odstotne zahteve, tudi pri piščančem mesu. Tako. Torej, treba odpreti tovornjake in izvajati nadzor in preizkuse. Torej, potrebujemo dogovor glede regulativnega sodelovanja. To bi pomenilo tudi veliko zamud pri prevozu, zlasti, ko bi šlo za eh, živalske izdelke, mlečne izdelke med mejo Združenega kraljestva in Evropsko unijo, 27 terice. Potem še nekaj, kar nismo vedno upoštevali in sicer, da bi povečali tudi ceno cestnega prevoza. Zaenkrat ti prevozniki, ki delujejo v Evropski uniji, delujejo na podlagi licenc skupnosti. Torej, voznik lahko gre s svojim tovornjakom kamorkoli, brez meja, ampak če bi Združeno kraljestvo izstopilo brez dogovora o mednarodnem cestnem prometu, bi šli nazaj na situacijo, ki je veljala recimo za turške voznike in je še vedno tako, ko se uvaža blago preko cestnega provoza iz Turčije v Evropsko unijo, torej oni imajo posebni dvostranski sporazum, torej vsako državo članico se mora izpogajati o tej posebni pravici, da lahko pripeljajo toliko in toliko tovornjakov na leto. In seveda, če bi res bilo tako, da bi imeli ta turški sistem, potem bi to pomenilo še kar nekaj težav pri trgovini in pri prevozu kmetijskih izdelkov med Združenim kraljestvom Evropsko unijo in na koncu še irska meja. To smo že omenjali in uh, to je treba omeniti, kajti Irska bo predvsej prizadeta zaradi brexita. Tu imamo dva vidika. Najprej imamo trgovino, ki poteka preko irske meje, torej preko severa in juga irske, kjer imamo veliko premikov živih živali zaenkrat. Ne vem, uh, Eh, prašiči gredo na zakol na sever, potem prihajajo iz severa na jug eh, te leta za zakol, potem imamo tudi surovo mleko, ki gre iz eh, severa na jug. Torej, tu se poraja vprašanje, kaj se bo zgodilo glede regulativnih zahtev pri premikih teh proizvodov na Irskem. To je seveda bistveno vprašanje in tudi zelo problematično vprašanje. To bo težko uskladiti s temi zavezami iz Združenega kraljestva in iz Evropske strani. Seveda se ne bomo vrnili nazaj na natančno določeno mejo s fizičnimi infrastrukturami, kot smo jih imeli prej po Brexitu. Ampak ne gre le za irsko mejo, gre tudi za mostove, torej za tiste izdelke, ki gredo iz Irske na druge evropske trge. Najcenejša pot je preko eh, kopenskega mostu, v študiji to omenjam in pravim, da gremo lahko iz Dublina v Zebruge in to traja 10 ur in pol, če gremo preko Irskega moja in gremo v Dover, potem pa iz Doverja v Halle ali v Zebruge pristanišče. Če pa bi šli preko Južne Irske, neposredno v Francijo in potem v Zebruge, pa bi to trajalo trikrat dlje. Torej, to ni gospodarska alternativa, ki bi bila zanesljiva in potem bi zašli v težave, kajti šli bi preko neevropske države. Združeno kraljestvo je predlagalo, da bi se pridružilo skupni tranzitni konvenciji, ki vam omogoča, da porabljate posebne tovornjake, greste z njimi na avtocesto in potem imajo posebne simbole te tovornjake. Ampak ponovno, to ni nekaj lahkega. Direktorat Taksud in za carinske zadeve ima 670 strani dolg dokument, kjer je opisano, kako deluje ta skupni tranzitni sistem. Torej, to so zelo zapletene stvari in to bi prineslo dodatne stroške. No, seveda obstajajo načini, kako se izogniti tem stroškom. To sem povzel tu na tej prosojnici. Imamo kar nekaj možnosti, lahko bi imeli carinske sporazume. To bi bilo zelo zaželjeno, že samo po sebi, s tem bi olajšali trgovino preko elektronske dokumentacije, imeli bi predhodna pooblastila za nosilce dejavnosti in tako naprej, tiste, ki jim zaupamo, ampak ste ne bi odpravili potrebe po carinjenju, še vedno bi potrebovali carinjenje tudi na tistih mejah, ki so precej odprte, recimo med eh, Kanado in eh, ZDA, Norveško, Švedsko, Nemčijo, Švico. Seveda bi bilo dobro imeti tudi prosto trgovinsko območje, zato da ne bi imeli ponovne tarife pri trgovini z blagom, tudi ko gre za kmetijske izdelke. Seveda pa imamo tu tudi dodatne zahteve. Zlasti glede pravil porekla. Torej imamo prosto trgovinske sporozume, prek tega potrebujemo pravila o poreklu. In če si pogledamo prosto trgovinske sporozume, ki jih je Evropska unija podpisala s Kanado recimo nedavno, je sporozum dolg 100 strani, če pa imamo poreklo, pa je to dolgo 900 strani. Torej, to je izjemno zapleteno in tudi izjemno pomembno. Glede odločanja o tem, kako je z blagom, ki se izvaža iz neke države, odkud prihaja pravzaprav to blago v to državo. Potem imamo lahko prosto trgovinski sporozum plus. Plus tu velja za razširjeno regulativno sodelovanje, ki bi ga lahko dosegli z Združenim kraljestvom po odhodu. In tu imamo kar nekaj različnih korakov ali pa ravni regulativnega sodelovanja. Recimo, najbolj enostavno in jasno je to, ki smo ga omenjali pri TTIP-u, kjer imamo izmenjavo informacij med regulativnimi organi. Torej, gre za zavezo, da se posvetujejo z regulativnimi organi v drugi državi, če bodo revidirali ali vnesli nova pravila in s tem dali dostop za deležnike iz drugih držav, da lahko vključijo svoja mnenja, če bi odločali o novi uredbi. Torej, izmenjava informacij je minimalni osnovni nivo, potem imamo lahko vzajemno priznavanje. Ne gre za isto ozemno priznavanje, ki ga imamo na enotnem trgu, gre za priznavanje, s katerim bi organom za certificiranje iz tretjih držav dali možnost, da certificirajo tiste proizvode, ki se izvažajo torej in ki izpolnjujejo zahteve iz Evropske unije. In to ne nekno počnemo, recimo pri živalskih proizvodih, imamo tudi agencijo za živila, veterinarske zadeve, ne vem, če imamo odnose z Brazilijo, tretjimi državami, potem upoštevamo potrdila veterinarjev ki jih pošle uradna agencija. Torej, to je ponovno nekaj, kar lajša trgovino, ampak to ne pomeni, da morata obe državi imeti isto zakonodajo. Proizvodi, ki se izvažajo, se certificirajo in poštevati, izpolnjevati morajo našo zakonodajo. Seveda ima lahko Brazilija potem svoje ureditve, ampak to imamo potem tudi regulativno ekvivalenco, to je višja raven, na koncu imamo harmonizacijo na poenoten. Torej, harmonizacija pomeni, da se dve državi strinjata, da boste imeli posem isto zakonodajo, to imamo recimo pri industrijskih izdelkih v našem sporozumu z Ukrajino in STO to tudi ureja. Imamo tudi sanitarne in fitosanitarne standarde in takšne sporozume. Torej, gre za to, ko se dve državi strinjata, da bo zakonodaja in izvajanje zakonodaje poenoteno, kar pomeni, da s tem dosegamo iste cilje glede varnosti živil, tudi če so ukrepi lahko različni. Cili so enaki. Treba izpostaviti tudi to, da smo se strinjali, da bi sprejeli te sporozume regulativnih izravnav recimo v Švici in druge, kjer so pravzaprav šli po, po, po v smeri harmonizacije. Tudi z Novo Zelandijo je tako pri živilskih proizvodih. Nedavno je bilo to posodobljeno leta 2015. In tam seveda ugotavljamo, da pri različnih eh, živalskih izdelkih ima Nova Zelandija ukrepe, ki so enaki tistim, ki se zahteva v Evropski uniji, ampak vseeno ima Nova Zelandija še vedno zahteve, da preuči to, kar pride preko meje. Imajo še vedno neke regulativne preverbe, ampak manj kot v drugih državah. No, predsedujoči me je opozoril, da je čas potekel. Mogoče bom šel samo še na konec. Um, really... Kako bo s prehodom? To je bistvo dokumenta. Skrbi nas stroje, da nismo dovolj pripravljeni, oziroma da carinski in zdravstveni organi niso dovolj pripravljeni, da podjetja, predvsem številna manjša, nimajo dovolj znanja, kako sploh spraviti blago skozi carinski postopek. Tretje vprašanje pa je, da bo zagotovo prihajalo do zastojev v številnih večjih pristaniščih, ko se bo pričel izvajati Brexit. Eh, na hitro bom predstavil še ta tri vprašanja oziroma tri možnosti prva možnost je, da bi Združeno kraljestvo ostala, ostalo članica Evropske unije še tudi med tem prehodom. To bi se lahko zagotovilo tako, da bi se pred marcem 2019 podpisal nek manjši sporazum, glavni datum za izstop pa bi še ostal nekje v prihodnosti. Združeno kraljestvo temu ugovarja, ker to pomeni, da eh, se ne bi zgodil dejanski brexit tako kot predvideno, pa tudi Evropska unija bi verjetno ugovarjala. Eh, takrat eh, bodo potekale tudi volitve v Evropski parlament in odločalo se bo o prihodnjem večletnem finančnem okviru in to bi seveda tudi povzročilo pri teh dogodkih določene težave. Druga možnost bi bila, da bi Evropski svet in Združeno kraljestvo se skupaj dogovorila, da bi podaljšali obdobje pogajanj. Tako bi trgovina ostala nedotaknjena, ker bi bilo Združeno kraljestvo še vedno članica. Potem naslednja možnost. Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo marca 2019 kot predvideno in potem najdemo nekakšno pot, kako razširiti trenutni pravni red še na Združeno kraljestvo v času prehodnega obdobja. Kako bi se tega lotili, je tisto pravo vprašanje za pravnike. Nekateri pravijo, da bi se lahko Britanija pridružila gospodarskemu, evropskemu gospodarskemu prostoru, ampak pri tem bi se soočali z nekaterimi težavami, kot je opredeljeno v študiji. Lahko pa bi imeli neko začasno carinsko unijo. Ampak potem bi Združeno kraljestvo moralo spostaviti začasno carinsko unijo, prav tako pa to ne bi omogočalo proste dvostranske trgovine na področju kmetijstva. Uh, in glavna težava bi bila, da bi se pogajanja še bolj zapletla, bolj kot že so. Tako glede prihodnjega izstopa, kot prihodnjega odnosa med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, tudi po prehodnem obdobju. Potem pa še za konec, kaj bi bilo vse treba razjasniti. Za vaš odbor je pomembno predvsem naslednje. Uh, ali bi dovoljevali prosto trgovino z druženim kraljestvom za agroživilske proizvode med prehodnim obdobjem. Bi združeno kraljestvo moralo ostati članica skupne kmetijske politike med prehodnim obdobjem ali bi si lahko zamislili prosto trgovino, pa bi imelo združeno kraljestvo po letu 2019 svojo lastno kmetijsko politiko. Nimam dovolj časa, da bi se lotil še drugih vprašanj, tako da bom kar zaključil. Takole, če bi prišlo do najslabšega možnega scenarija, mislim, da bi to res imelo hude učinke na kmetijske proizvode, saj eh, bi se izvoz v Združeno kraljestvo v glavnem preusmeril na evropski trg in verjetno bi se ti izdelki potem prodajali po nižjih cenah. Tako da sam tu opažam predvsem dve glavni vprašanji. Eno so ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti, da se zaščitijo prihodki kmetov na kratki rok. Seveda ima Evropska unija v zadnjih dveh do treh letih s tem precejšnje izkušnje, kako obvladovati krize v kmetijskem sektorju kot posledice ruskega embarga, kot posledice krize v mlečnem sektorju in tako naprej. Tako da tu ne bi bilo nekih velikih novosti. Treba bi bilo samo uh, združiti ukrepe, ki so se že uporabljali, za, ki so na voljo in ki bi se lahko uporabljali tudi po brexitu. Še pomembneje pa je, da to ne bo nekaj cikličnega, gre za strukturne spremembe, zato je treba podpreti, pomagati kmetom, da se na te nove razmere prilagodijo. Struk situacija bo strukturno gledano drugačna, zato je treba govoriti o različnih eh, vrstah pomoči, o večji uporabi finančnih instrument instrumentov, o izboljšani politiki promocije in o boljšem dostopu na trge tretjih držav. Hvala lepa. Ja, upal sem, da bo vaš prispevek krajši, ste pa govorili celo dlje časa, kot eh, bi pravzaprav smeli. Zdaj bom dal besedo najprej gospodu De Castro. Hvala lepa gospodu Matthewsu, hvala vsem strokovnjakom, ki ste predstavili te tako zanimive študije. Zdaj smo lahko prisluhnili različnim razlagam, kaj vse bo Brexit poročil in vse bolj nam je jasno, kako tragični bodo ti učinki. Ne le na Združeno kraljestvo, to bo vplivalo tudi na številne evropske državljane in živilske, uh, živilska podjetja. Predvsem v tistih najbolj izpostavljenih državah, kot je bilo razloženo. Združeno kraljestvo predstavlja približno 7 odstotkov evropskega izvoza, Evropa pa 46 odstotkov britanskega izvoza. To je dejstvo. O tem ne moremo dvomiti. Jasno je, da bo prišlo do posledic, kljub politični volji. So pa številna vprašanja še vedno politične narave in eh, včasih naši tehnični strokovnjaki na nja niti ne morejo odgovoriti. Sruženo kraljestvo bo moralo podpisati številne sporazume s tretjimi državami in tako bodo morali na novo izpogajati vse sporazume, ki jih je Evropska unija že sklenila. V takšnih eh, pogajanjih eh, se bodo postavila pod vprašaj, eh, se bodo postavili pod vprašaj standardi in druga področja in to ne bo preprosta naloga. Tako da bi zastavil nekoliko provokativno vprašanje gospodu Matthewsu. Uh, bi lahko bilo Združeno kraljestvo v prihodnosti neke vrste točka dostopa za proizvode, ki v tem trenutku težko vstopajo v Evropsko unijo. Torej, z drugimi besedami gre za proizvode, ki ne dosegajo standardov kakovosti in vsega tega, kar imamo sklenjeno v sporazumih z državami, kot je Kanada. Se to lahko ogrozi, ti standardi uh, in sklenjeni sporazumi? Hvala lepa, gospa Aguilera, dve minuti. no había pedido la palabra, pero. Ja, sicer sem prosila za besedo in bom skušala porabiti čim manj časa. Aha, ne. Dobro, bomo dali besedo gospodu Egnju. Hvala lepa za predstavitev. Vanjo ste vložili veliko dela in razmisleka. Štiri točke bi omenil. Združeno kraljestvo je predlagalo dva modela za prihodnje trgovinske modele. Eh, partnerstvo in SCO. No, na Isle of Man eh, se partnerski model že izvaja. Morda je to treba pojasniti. Potem pa tu še ena zanimiva točka, o kateri danes nismo razpravljali. Združeno kraljestvo bo zdaj uh, pobiralo uvoz iz tretjih držav. Finančni učinek tega pa ni bil omenjen. Morda bi to omenili. V tem trenutku so se skupaj prenese na Evropsko unijo. Uh, stroški carine so bili omenjeni, to je treba upoštevati. Ampak recimo, čez pet let, ko Pred petimi leti sem lahko prevozil most čez Temzo brez težav, zdaj kamere snemajo registerske tablice in a, eh, potem moram plačati določen znesek za vožnjo po tej cesti. Potem je pa tu še prehodno obdobje. Če veste, kaj se bo zgodilo na koncu obdobja in nočemo povzročati težav, potem lahko razmislimo, kako bo s članstvom v prihodnje. Oče mi je rekel, Stuart, nič ni bolj trajnega kot začasni ukrepi. No, te moram razmišljati tudi, ko govorimo o nekem začasnem nadaljevanju članstva. Hvala, gospod predsedujoči. Vedno moramo paziti na uh, prehodno obdobje, ki je pravzaprav stalno. Hvala, kolega, ker ste rekli nekaj, kar res drži in je pomembno. Tu imamo težave glede 40 ur, glede karence, glede trajanja. Treba bo šteti tudi večletni finančni okvir in drugo realnost. In ne vem, ne vem, kako bomo lahko dostojanstveno imeli večletni finančni okvir, vsem, kar ste vi rekli, v vaši predstavitvi, kajti pri večletnem finančnem okviru imamo različno vprašanje, to je povezano tudi z SKP-em, tu imamo kar nekaj časovnih vprašanj in ne vem, kako to reševati, če imamo 50 ali več let SKP-ja. Mi potrebujemo srednjeročno, dolgoročno perspektivo in to ni jasno. Jaz sem privržena z desetih let, torej da imamo dolgoročno reformo. Ampak v tem sedanjem stanju to ne je mogoče. Mogoče bomo brexit lahko obravnali povsem izolirano, ampak ne vem, kako bomo to storili. Sicer ne vem, kako pomešati oba pristopa. Če bi imeli zelo kratkoročne programe, ne vem, kako bi potem reševali vse skupaj. Kako voditi Evropo čez sedem let, deset let, ne da bi prej sploh rešili vprašanje o brexitu. To so vprašanja, ki se nenehno pojavljajo in to ste tudi vi omenjali. Um, again, ja, zahvalil bi se gospodu Matthewsu za izvrstno predstavitev. Če bi imel na voljo eno uro časa, bi mu zagotovo z veseljem prisluhnil, ker zares veliko doprinese naši razpravi. No, glede tega, kam bo šel naš sir, če ga ne bomo mogli spraviti na britanski trg. Nekdo, ki pravzaprav obožuje čedar, uh, Ehm, kot tak lahko povem, da je naša družina ugotovila, da je to težko izvažati na britanski trg. Zakaj? Ker, uh, oziroma, zakaj je to težko izvažati v Evropo? Ker v Evropi ljudje ne jejo veliko čedarja, ne v Franciji, ne nikjer. Kam ga bomo izvažali? Bomo morali začeti proizvajati bri. No, potem pa še eno vprašanje. Morda mi ne boste znali odgovoriti, ker bo preveč politično barvano, ampak takole. Uh, Kot je bilo rečeno prej, se zanašamo na solidarnost. Zato bi se zahvalil uh, poslancem, ki niso iz Združenega kraljestva, ki so danes prišli sem, ampak očitno je, če, če odštejete nas, da ni prišlo veliko poslancev. Jasno je, da je ta razprava za nas pomembna bolj kot za kogarkoli drugega, ampak mi potrebujemo solidarnost. Kje je solidarnost drugih držav? Zdi se mi, da je to najpomenejši sestanek, ki smo ga imeli v zvezi z brexitom v našem odboru, pa skoraj da ni nikogar tu z nizozemske recimo kako bomo dobili kakršno koli pomoč, če, te, če to očitno sloh nikogar ne zanima toliko, da bi se odeležil teh razprav in potem razložil svojim vladam, Irska se bo znašla v hudih težavah, tega ne bodo mogli storiti, ker jih ni tu, kje je torej solidarnost. Hvala pa vsem, ki ste se odeležili, kljub temu, da to morda na vas ne bo tako zelo vplivalo, ampak hvala, da ste prišli. Kje so torej tisti ljudje, ki so za to plačani, da bi prišli, pa jih ni in potem tudi ne bodo mogli prenesti sporočila naprej. Thank you, Chair. Just one... Gospa McGuinness, hvala, gospod predsednik. Gospod Matthews, strukturne spremembe ste omenjali. Kaj naj bi te strukturne spremembe po vašem bile, eh, ki bi jih morali izvesti v kmetijski politiki zaradi Brexita? Gospa Kadenbach. Ja, Najlepša hvala. Morda se lahko malce priključim uh, besedam gospoda Flenega. Sicer morda nisem dovolj natančno poslušala, ampak zanima me, uh, ali bodo izsledki te študije obravnavani in predstavljeni tudi v odboru za proračun. Meni se namreč to, o čemer danes razpravljamo, zdi zelo, zelo pomembno. Opravka imamo zelo dobrim materialom, se mi pa zdi zelo pomembno in bistveno, da se o tem natančno obvesti tudi kolege v odboru za proračun in da se tudi tam ukvarjajo z vsemi temi vprašanji. Hvala. Hvala lepa. Ja, predsednik odbora za proračun je tudi član našega odbora in je vedno na naši strani, na strani odbora za kmetijstvo, tako da bi ga lahko prosili, da se tudi tam lotijo teh vprašanj. Gospod profesor, šest minut imate še na voljo. Eh, sicer pa upam, pravi predsedujoči, da nam bodo naši izvrstni tolmači namenili še dodatnih pet minut, če bo treba. Ja, mislim, da bom hitreje odgovoril, kot pa sem podal predstavitev. Gospod De Castro me je spraševal, ali bi Združeno kraljestvo lahko predstavljalo neko točko, točko dostopa, s katero bi se druge države izognile obveznostim iz prostotrgovinskih sporazumov. No, marsikaj je odvisno od samega konteksta, kako bi to potekalo, če bi Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju ostalo del carinske unije in če bi se strinjali tudi s tem, da izvajajo evropski pravni red, nam ni treba skrbeti. Če pa bodo šli prek tega, bo takole kar se tiče hrane in živil, imamo v Evropi zelo strok sistem sledljivosti. Živilski inšpektori ne pregledujejo le pošiljk, ki prečkajo meje, pregledujejo tudi obrate za predelavo in malo prodajne obrate. Recimo, če se uvaža piščančje meso, v Evropsko unijo, pa ne bi imeli fizične meje na Irskem otoku, bi se piščančje meso iz ZDA potem lahko prodajalo tudi na Irskem in v drugih državah. Ampak glavno je, koliko zaupamo našemu sistemu sledljivosti. S tem bi se, z uporabo tega bi se ukvarjali s temi vprašanji. No, to je bilo bolj tehnično vprašanje, vse drugo sem si zabeležil kot pripombe. Eh, prisluhnili smo lahko tudi predstavitvi študije o proračunu in vplivih Brexita na eh, proračun. Ja, tudi tarifni prihodki eh, tudi na nje bo vplival Brexit, ker se ne bo več toliko potem preneslo v evropski proračun. To je vsekakor treba upoštevati. Gospod uh, Andrew. Postavili ste vprašanje oziroma izpostavili povezave med prehodnim obdobjem in pogajanji o SKP in večletnim finančnim okvirom. Časovnica za večletni finančni okvir se je premaknila. Predlog komisije smo pričakovali konec tega leta, zdaj bo predlog eh, podan verjetno maja prihodnje leto, potem pa bomo šele ugotovili, kako bo s pogajanji. Če bodo finančna vprašanja bolj razjasnjena, potem bodo možne bolj osebinske razprave. Najverjetneje pa večina držav v teh razpravah ne bo želela sodelovati, če bo situacija še vedno zelo nejasna, kar se tiče izstopa Združenega kraljestva. Tako da se strinjam, res je vse še predvsej nejasno. Gospod Flanagan je omenjal predvsem Čedar. Ja, drži, to bi lahko res predstavljalo velike težave za irske uh, predelovalne obrate, predvsem zato, ker sira ne bi mogli izvažati druge države. Bi vas prosil, da razmislite o naslednjem. Lahko si preberete poročanja v časopisih, kako je eh, s pristopom EU in Združnega kraljestva v okviru STO, kako naj bi se delile tarifne kvote, kar ključuje tudi kvote na sir. Uh, med, eh, glede na tretje države. In v študiji sem omenil, če bi le razdelili kvote za tretje države, s tem ne bi upoštevali bistvenih trgovinskih tokov znotraj Evropske unije, kar pomeni tudi eh, izvoz čedarja iz Irske v druge dele Evrope, recimo. Zato sem poudarjal, da v teh razpravah ni treba vedno upoštevati le najslabšega možnega scenarija. Če bi imeli prosto trgovinski sporazum, še vedno lahko izvažamo čedar v Združeno kraljestvo, sicer z nekaj dodatnimi stroški, ampak vsaj tarif ne bi bilo. In na to vsaj upamo, da se bo to zgodilo. Če pa bodo tarife, potem. Eh, se vse je treba ohraniti tisto, kar že imamo v okviru STO. Potem še gospa Magine, strukturne spremembe. Tu imamo dve komponenti. Najpomembnejša je, so verjetno strukturne spremembe v okviru trga. Irski izvozniki Če se bodo morali soočati z dodatnimi ovirami pri izvozu Združeno kraljestvo, bodo potrebovali pomoč, da se deloma preusmerijo v druge države Evropske unije, deloma pa tudi v tretje države izven EU. Irska vlada je v trenutnem predlogu proračuna namenila dodatna sredstva prav za trženje agroživilskih proizvodov. Tako da trgi eh, so tista prva komponenta, do strukturnih sprememb pa bo verjetno prišlo tudi v proizvodnji. Recimo, Eh, to bo najbolj vplivalo na sektor govedine. In tudi kmetije se bodo morale prilagoditi, za kar bo potrebna določena pomoč. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod profesor. No, uspelo nam je razpravo še zaključiti o pravem času. Hvala vsem strokovnjakom. Hvala vsem za zanimive predstavitve. In mislim, da nam bodo vaše predstavitve in študije še zelo koristile tudi pri našem delu pozneje. Sem pa prepričan, da je tole ena od več razprav, ki jih bomo še imeli, marsikaj še vedno ostaja nejasno. Eh, tako, da ne bom kar rekel samo nasvidenje, ker eh, menim, da bomo to vrstno raven sodelovanja morali ohraniti tudi v prihodnje in to bo koristilo obema stranima. V pogajanjih je ponavadi tako, da je treba na obeh straneh spoštovati stališče druge strani, če želimo doseči kakršenkoli kompromis ne gre samo za to, kdo bo zmagovalec oziroma kdo bo poraženec, ker mora biti rešitev pravična za obe strani. Zaenkrat je še težko določiti, kako to doseči, ampak zato bomo pač še morali uložiti več dela v razmislek o prihodnosti. Hvala vsem in se vidimo znova v Strasburu 13. novembra ob sedmih. Potem pa še 22. novembra nas čaka se, celodnevni sestanek. 29. novembra pa se vidimo zvečer. Ponovno ob sedmih zvečer. Takrat bo komisar Hogan predstavil sporočilo Evropske komisije. decembrskih sestankov še ne bom navajal, se pa bomo seveda videli tudi decembra. Hvala vsem, hvala vsem tistim, ki ste ostali v dvorani do konca, hvala vsem strokovnjakom. Prepričan sem, da je ta razprava koristila vsem, predsednik se tudi zahvaljuje tolmačem in s tem je sestanka konec. Lepo popovdne vsem.